Uh, yes, we start there. You can. Well, if I can uh, start and. Uh, Predlagam, da začnemo. Pozdravljeni vsi, ki ste se vrnili na naš sestanek. Ta teden kar veliko delamo in uh, to se bo nadaljevalo tudi danes do povdne, o pomembnih stvarih bomo danes govorili. Gospod Ponga nam bo predstavil novo redbo o nekaterih ukrepih za ohranjanje staložev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova. Gre za izmenjavo mnen. Torej, ogledali si bomo predlog eh, tega osnutka mnenja gospoda Ponge. Še enkrat gre za uredbo parlamenta in sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib. Gre za soodločanje o tem predlogu uredbe. Eh, prva obravnava je to danes. Gospod Ponga, izvolite besedo, imate. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. V nekaj besedah vam bom predstavil osnutek mnenja, ki sem ga napisal za odbor o ribištvu in sicer v zvezi s predlogom uredbe komisije, eh, ki se nanaša na eh, ukrepe za preprečevanje Eh, netrajnostnega ribištva za to, da bi ohranili eh, staleže rib. Najprej se moram komisiji zahvaliti za predlog te uredbe. Ta uredba v bistvu ponuja nova orodja za spodbujanje in zagotavljanje trajnostnega in odgovornega ribištva na svetovni ravni. Poleg tega je v tesni povezavi in dopolnjuje eh, uredbo, ki ureja nelegalno ribarjanje, o kateri smo govorili nekaj časa, eh, Eh, in zato čestitam eh, komisiji za ta predlog, kajti to bo Evropski uniji omogočilo imeti popolnejši arsenal za boj proti netrajnostnemu ribištvu. Vendar pa bi želel umeniti dve točki. Najprej, države v razvoju morajo imeti diferencirano obravnavo, ta eh, diferencirana obravnava mora upoštevati tehnične fin, eh, finančne eh, Eh, in ekonomske okoliščine. Poleg tega mora biti ta politika eh, skladna z razvojno politiko. Predlagal sem spremembo uvodne izjave 5 in eh, člena 5 točke 4 v tej zvezi. Potem sem predlagal tudi, da se uvede klauzula spremljanja in pa ponovnega pregleda, zato da bo Evropski parlament lahko redno obveščen o izvajanju te uredbe in da bo lahko uredbo prilagodil, če bo to potrebno. Zato sem predlagal novi člen 8a eh, Toliko, gospod eh, predsedojoči, sem vam na razpolago za vaše vprašanja in komentarje. In rok za ulaganje predlogov sprememb je 7. marec ob 12. uri. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Thanks, uh, I have to apologize. Hvala. Izabela Bin, ki je poročevalka v senci, žal ni mogla priti zaradi tega, ker druge razprave še potekajo o ribištvu. Zato bom jaz predstavila njeno mnenje. Njeno in naše mnenje je, da moramo biti previdni pri izjemah, ko gre za netrajnostni način ribolova. Konec koncev je tudi v interesu držav samih, da uh, uporabljajo trajnostni način ribolova, sicer teh eh, staležev ne bo več. Če bomo torej imeli nekaj eh, izjem, ta koncept eh, ne bo več uveljavljen. Smo seveda za to, da pokrijemo stroške držav v razvoju, ki bi lahko sodelovali v organizacijah za upravljanje staležev rib, da bi jim torej omogočili tudi sodelovanje na sestankih, eh, ki so namenjeni reševanju sporov, če hočemo, da bodo eh, resnično uporabljali trajnostni način ribolova. Škodljive škodljivi načini ribolova v njihovih teritorijalnih vodah so namreč dosti krat takšni, ki eh, jih eh, ne uporabljajo njihove lastne flote, temveč eh, tiste iz industrijsko razvitih držav. Torej, bolj ugodne trgovinske pogoje bi morali tem eh, državam v razvoju dati. Seveda pa moramo vse države Eh, od vseh držav zahtevati, da so odgovorne za eh, uporabo eh, trajnostnih načinov ribolova, da bolj strogo izdajo dovoljenja za ribarjanje, če hočemo, da spoštujejo politike trajnostnega načina ribolova in da spoštujejo ustrezne mednarodne konvencije na tem področju. Ko gre za Infrastrukturo za nadziranje je to treba okrepiti, s tem se strinjamo. Če si ogledamo majhne ribiče, je treba vedeti, da ti tako ali tako ne lovijo rib, ki jih potem izvažajo. Zato moramo biti zelo previdni pri tem, da bi imeli preveč izjem, ko gre za trajnostni način ribolova. In prepričana sem, da bo Izabela tudi v stiku z poročevalcem. Hvala, gospa Keller. Gospa Levin je včeraj predsedovala pomembnemu sestanku tukaj o novih načinih ribolova in to eh, je pristop, ki bo pomagal tistim državam, ki eh, so izpostavljene velikemu eh, pretiranemu izkoriščanju njihovih staležev rib. Torej, vesel sem, da nam je gospa Keller lahko nekaj povedala o tem. Še kdo? Dobro, potem pa bom dal gospodu Diloju besedo iz komisije. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala tudi. Eh, poročevalcu gospodu Ponge, gospodu Pongi, ki pripravlja mnenje vašega odbora v zvezi s tem predlogom eh, nove uredbe. Vesel sem, da se z predlogom komisije strinja tudi gospod Ponga. Eh, mislim, da je upravičeno nekoliko zaskrbljen zaradi netrajnostnega upravljanja staležev rib Res je, da potrebujemo uredbo, ki bo upoštevala tudi oceno upravljanja. To je upravičena skrb. Kar zadeva klauzulo o pregledu, veste, da komisiji te vrste določbe oziroma klauzule niso všeč, še zlasti pa ne v tem primeru, kajti uredba ne bo začela veljati še celo vrsto let, če bomo takšno klauzulo o pregledu od vsega začetka vključili vanjo. Te vrste klauzule pa tako ali tako zelo redko uporabljamo v praksi, če jih že imamo v takšnih pravnih inštrumentih. Delo komisije se osredotoča predvsem na to, da bi ta uredba začela čim prej veljati in če jo bo treba kasneje pregledati, bomo to naredili. Je pa vsekakor pomembno, da ohranimo te določbe v predlogu komisije, kakršne so. Hvala. Hvala. Bi še kdo želel kaj reči? Torej, rok za vlaganje predlogov sprememb. A, oprostite, morda še zadnja beseda gospodu Pongi. No, sem premo po. Gospod predsednik, zahvaljujem se gospe Levin za njeno sodelovanje, zahvaljujem se ji tudi zato, ker je pripravljena eh, sodelovati pri razpravi o derogacijah. To sem si zabeležil. Ravno tako sem si zabeležil vse, kar je povedala komisija v zvezi z eh, pregledom uredbe. Meni se to zdi pomembno, kajti če pride do napak na eni ali drugi strani, je pomembno, da imamo možnost, da eh, to popravimo. P poskušal bom upoštevati mnenja, ki smo jih slišali. Hvala lepa za sedaj. Hvala, gospod Ponga. Torej, še enkrat. 7. marca ob 12. uri, do takrat je treba vložiti predloge sprememb, 27. marca bomo glasovali o tem mnenju. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, ki je tudi zelo pomembna. Gre za opredelitev novega razvojnega sodelovanja z Latinsko Ameriko. Gre za uh, poročilo gospoda Cortes Lastra. Veste, da se naše sodelovanje že od, tisoč, eh, od 60. let prejšnjega stoletja krepi z latinsko-ameriškimi državami. Evropska unija je zelo pomemben gospodarski in politični partner, je največji donator v tej regiji, zato je to poročilo zlasti zanimivo za naš odbor. Treba je upoštevati naše odnose z latinsko-ameriško regijo in dejstva, da se bodo pogajanja o novem uh, inštrumentu za eh, razvojne sodelovanje, torej DCI, začela k malu. Seveda tudi cela vrsta latinskoameriških držav spada v kategorijo držav s srednje visokim dohodkom. Združeno kraljestvo je eh, kot šesto največje gospodarstvo prejšnji mesec eh, prehitelo nekatere eh, donatorke. Pripričan sem, da bomo z eh, krepitvijo naših ukrepov pomagali pri razvoju Latinske Amerike. Zgodovinsko gledano, verjetno veste, je Argentina ob koncu prejšnjega stoletja bila tretja najbogatejša država sveta. Torej stvari se razvijajo, enkrat eh, se izboljšujejo, drugič poslabšujejo, zato je treba zagotoviti večjo stabilnost v teh naših odnosih z Latinsko Ameriko. Gospod Kortes eh, Lastra, izvolite. Dende. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali s menoj pri pripravi tega predloga. Od vsega začetka smo se intenzivno ukvarjali s to tematiko. To pa velja tudi za nekatere druge odbore, pa tudi nekatere mednarodne organizacije, ki so uh, eh, sodelovali z nami v pripravi tega mnenja. Zgledno je to bilo in zato se vsem, ki so z mano sodelovali, zahvaljujem. Mislim, da ni treba na dolgo in široko govoriti o tem, kako pomembna je Latinska Amerika za Evropsko unijo. Morda naj se osredotočim samo na nekatere, eh, nekatera težišča še vedno je uh, revščina, čeprav je v zadnjih 25 letih nekoliko upadla, velik problem v latinskoameriških državah. Dosti gospodarskih eh, kazalnikov pa je pozitivnih v Latinske Amerike, če obravnavamo regijo kot celoto. Vendar, Eh, neenakosti med posameznimi državami, pa tudi znotraj posameznih držav, so še vedno velik problem v Latinski Ameriki. Okoli 180 milijonov ljudi še vedno eh, živi pod eh, pragom revščine. 73 milijonov jih je v, takšnih, ki živijo v izjemni revščini. Gre za gospodarsko in socialno neenakost. In, uh, Eh, resnično je treba tem državam eh, omogočiti, da na novo ocenijo svoje politike in da se vprašajo, ali se resnično z vsemi sredstvi borijo proti revščini. Tako, Evropska unija ima torej zelo pomembno vlogo pri pospeševanju nadaljnega razvoja tega kontinenta. Skoraj da 180 milijonov ljudi je praktično takšnih, ki potrebujejo uh, Eh, podporo. Eh, Evropska unija je drugi največji trgovinski partner in razvojno pomoč smo sicer eh, ponujali. Ampak kljub temu je revščina še vedno velik problem samo 3 do 4 odstotno gospodarsko rast eh, dosegajo latinskoameriške države, kar pomeni, da eh, trpijo zaradi eh, gospodarske in finančne krize po svetu. No, ampak vseeno, celotna celina gled, zaradi kriznih pogojev trpi Mi seveda nismo pustili Latinske Amerike na cedilu in uh, tega ne bomo naredili tudi v prihodnosti. Verjetno se bomo morali v prihodnosti bolj osredotočiti na posebnosti vsake države posebej, zlasti pa bomo morali nameniti pomoč državam s srednje visokim prihodkom. Tukaj je treba naše eh, pomoč in ukrepe bolj konsolidirati. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ugotavljamo, da Evropska unija z našo pomočjo mora ohraniti uh, eh, vse isto raven pomoči, ampak moramo se preusmeriti v naši razvojni pomoči na bolj ciljeno uh, usmerjanje sredstev, ki so nam na voljo. V Latinski Ameriki namreč obstajajo države, ki do sedaj na nek način eh, ne bi bile več upravičene do naše pomoči. Tukaj bo treba verjetno stvari na novo vrednotiti in diferencirano pristopati. Vsaki državi moramo pomagati, kjer ima razvojna pomoč izglede, da bo naredila veliko razliko oziroma ustvarila veliko razliko in eh, napredek. Kolumbija, Peru sta takšni državi. Torej, naj še enkrat povdarim, diferencirano moramo a, pristopiti k razvojni pomoči, pomoči. Tudi indeks revščine je treba tukaj upoštevati, pa ekološke kazalnike. Torej, kazalniki so tisti, ki, ki poskušam a, povdariti v svojem a, sporočilu, <clears throat> so problematični. Poleg tega moramo novim partnerjem Latinske Amerike poslati bolj optimistične signale in sporočila. DCI države prejmejo 65 ali so prejemale 65 odstotkov te pomoči do sedaj. Komisija predlaga, da bi to znižali na 50 odstotkov, ampak resnično je, da m, potrebno tudi tiste države, ki so naredile nek napredek, dobijo še vedno našo pomoč. Večjo politično koherentnost, sklenost potrebujemo tukaj. V obdobju 2014 do 2020 v okviru novega finančnega okvira moramo povdariti, da to eno tretjino vseh sredstev v okviru razvojne pomoči, ki je sedaj namenjena latinskoameriškim državam, ohranimo. Seveda pa se pri tem moramo v prihodnosti osredotočiti na države z nižjim prihodkom. Imamo že celo vrsto bilateralnih projektov pomoči, Na no, te se je treba tudi v prihodnosti osredotočiti. Sredstvo iz inštrumenta za razvojno sodelovanje ne smemo zmanjšati v okviru nove finančne perspektive. Bilateralno sodelovanje je torej tisto, ki ga moramo krepiti z Kolumbijo, Ekvadorjem pa tudi z Perujem. vsekakor to, kar potrebujemo, je nove programe, podporo takšnim programom, ki izboljšujejo enakost med ljudmi in ki odpravljajo neenakosti. Zlasti v tem prehodnem obdobju, bi rekel. Ta prehodno obdobje ne sme trajati več kot štiri leta. Tudi inštrument partnerstva bomo morali uh, bolje izkoristiti, kajti 100 milijonov evrov ni zelo veliko denarja. To je torej na kratko povzetek mojega poročila. Vsekakor pa uh, je treba povedati, da parlament tukaj nima dovolj moči vplivati na te vrste odnose. Kljub temu pa poskušamo pa sem poskušal tudi upoštevati mnenja političnih eh, skupin. Verjetno bom dobil veliko predlogov sprememb, zlasti ko gre za socialna vprašanja, za odpravljanje eh, brezposelnosti, za boj proti kriminaliteti, ko gre za okrepljeno tehnično sodelovanje. To so stvari, ki sem jih že vključil v to poročilo, vendar morda bodo politične skupine imele svoje mnenja. Če boste vlagali te predloge sprememb, boste verjetno se osredotočili nekateri tudi na potrebo po boljšem razporejanju te uh, moči. Tudi socialne sporazume bi morali podpirati v teh državah. Pa tudi za izobraževanje in usposabljanje moramo kaj narediti, kajti to tudi prispeva k odpravljanju neenakosti. Torej, najrevnejšim moramo omogočiti dostop do izobraževanja, več eh, transferja eh, tehnologije, know-howa in tako naprej moramo zagotoviti, pa tudi srednjega razreda in MSP-jo ne smemo izpustiti iz pred oči. Potem je problem marginalizacije v gospodarskih strukturah držav v Latinske Ameriki. Gospodarske strukture niso dovolj razvite. Obstaja tudi še veliko tako manjega neformalnega črnega gospodarstva in zaradi tega je tudi socialna in finančna neenakost med prebivalci dostikrat tako visoka. To je treba upoštevati pri našem razvojnem sodelovanju v prihodnosti. Socialna varnost in sisteme socialne varnosti je treba razviti, več delovnih mest in to stabilnih delovnih mest, zlasti za najrevnejše prebivalce. Tudi v prihodnosti bomo ustrajali na tem, da eh, pospešujemo projekte izobraževanja in razvoja podeželja tudi Eurolak, eh, eh, fondacija, ki je pred nedavnim bila ustanovena, je inštrument, ki nam mora pomagati pri tem. Vsekakor moramo tem državam z našo pomočjo omogočiti, da se soočijo tudi sodobnimi izzivi, kot so podnebne spremembe in podobno. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na človekove pravice in na boj za enakost med spoloma. Še enkrat eh, se zahvaljujem za vaše sodelovanje in eh, z nestrpnostjo pričakujem vaše mnenja, vaše predloge in vaše stališče v zvezi s tem poročilom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kortes Lastra. Nekaj zelo pomembnih stvari ste povdarjali. Zlasti to, da Evropska unija morda ni eh, veliko pozornosti posvečala v preteklosti. To je morda še dediščina Monrojeve doktrine iz eh, časov kmalo po drugi svetovni vojni. Vendar, to se mora spremeniti. Sedaj je videti, da eh, so latinskoameriške države za nas pomembnejše. Povdarili ste diferencijacijo, ki je resnično potrebna, tako kot je to bilo recimo na indijskem eh, podkontinentu potrebno. Potem cela vrsta držav, ki niso vključene v nekatere naše inštrumente, kot Nicaragua, se sedaj pojavlja kot eh, takšne, ki jih je treba eh, podpirati gospa Keller. Najlepša hvala. Tudi naša politična skupina se eh, zahvaljuje gospodu Kortesu Lastri za to poročilo, s katerim se v celoti strinjamo. Slasti se nam zdi pomembno, da ste povdarjali, da eh, reforme GSP, torej preferencialnih eh, Eh, preferencialnega sistema ne smemo sedaj izkoristiti za to, da se izognemo svojim zavezam. Tudi mi smo zato, da pomagamo latinskoameriškim državam, pri tem je treba uporabljati merila, ki so drugačna, kako tista, ki jih uporablja pri razvojni pomoči Svetovna banka. Podarili ste človekove pravice in to je tudi zelo pomembno za nas, s tem se v celoti strinjamo. Rekli ste, da bodo morda prišla nekateri predlogi sprememb, morda jih bomo mi nekaj vložili, ampak samo zato, da bi bolj zaokrožili vaše poročilo, ne pa da bi kaj v njem zamenjali. Recimo, ko gre za socialno kohezijo, o kateri govorite tudi vi, tukaj bomo gotovo našli skupni jezik. Še nekaj konkretnih zadev, ki jih bomo vključili v predloge sprememb. EU mora zagotoviti, da veri, ki so zagotovljeni za eh, razvoj latinske ameriških držav, ne bodo preusmerjeni na nekatera druga področja kot eh, trgovino, varnost in podobno. Pa tudi eh, podporo schemam za nekatere velike Eh, eh, proizvajalce kmetijskih proizvodov, ki dobivajo pomoč od drugot, ne bomo podprli. Vedno več razvojnih sredstev je namreč sedaj namenjenih na velike infrastrukturne, v velike infrastrukturne projekte, ampak žal takšni projekti v latinskoameriških državah dostikrat uh, okolja ne upoštevajo dovolj. Imeli bomo tudi amagma, v katerem bomo poslali komisijo, da zagotavlja tudi sodelovanje civilne družbe, nevladnih organizacij, eh, tako da bomo lahko bolje spremljali z njihovo pomočjo porabo sredstev za razvojne sodelovanje. To bodo torej naši predlogi sprememb. Potem sprašujemo se tudi kako bi tukaj povdarili, da moramo sodelovati z latinskoameriškimi državami tudi na področju pravosodja, potem boja proti nekaznovanosti. To so stvari, ki jih vi dosti bolje poznate kot poročevalec kot jaz. In pomemb, pomembno se nam zdi, da povdarimo tudi te vidike sodelovanja z latinskoameriškimi državami. Hvala za vaše poročilo. Mi bomo samo s svojimi amadmaji poskušali dopolniti to poročilo in gotovo se bomo o tem lahko dogovorili. Hvala, gospa Keller. Gospod Kosasa. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati gospodu Kurtesu Lastri za odličen, k odličnemu osnutku poročila. V glavnem se strinjamo s tem poročilom. To dobro sodelovanje se je obneslo v preteklosti in verjetno bo temu tudi v prihodnosti tako. Sicer bomo vložili nekaj predlogov sprememb, v, s katerimi želimo izboljšati poročilo. Eh, nekaj pojmov se uporablja, ko moramo biti bolj jasni. Torej, naš namen je, da bi poročilo še dodatno izboljšali. Na vsak način ne smemo odrediti zmanjšanja sredstev za sodelovanje z Latinsko Ameriko. V času globalne krize so latinsko-ameriške države v relativno dobrim, eh, dobrem položaju. V krizi eh, so izkri, torej v krizi, um, jim gre nekako malo bolje kot drugim državam, ampak seveda je kriza zadela tudi njih. Na vsak način ne smemo zmanjšati nivoja pomoči. Mislim, da bi to na vsak način bilo kontraproduktivno. Torej, v tem trenutku ni, ne bi bilo prav, če bi zmanjšali sredstva. Uh, Želim povdariti nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne. Veliko je še negotovosti v teh državah. Se pravi, velik del proračuna je namenjen boju proti kriminaliteti, organizirani kriminaliteti, In ta denar je tudi treba uporabiti za to. In če bi uspelo malo zmanjšati to kriminaliteto, bi to pomenilo tudi več stabilnosti v teh državah in to bi spet pomenilo, da bi več eh, sredstev lahko uporabili za področja, ki so bolj pomembna za nadaljni razvoj. In to bi prav gotovo bilo tudi v našem interesu. Uh, o revščini je bilo povedano že marsikaj. V latinsko, Latinski Ameriki so velike razlike med državami, ne samo med državami, temveč tudi med državah samih. Vsak tretji eh, južni američan eh, živi na meji revščine ali pod mejo revščine. 15 držav sodi med tiste, kjer so socialna neravnovesja največja in te države moramo spodbuditi k bolj pravični porazdelitvi prihodkov in blaginje v mejah teh držav. Mogoče lahko prispevamo k temu, seveda je treba storiti tudi še veliko več na področju zdravstva, izobraževanja eh, in na drugih področjih. In menimo, da je sedaj potrebno predvsem spodbujati tudi srednji sloj. Potrebujemo projekte za podpor, podporo srednjemu sloju, malim in srednje velikim podjetjem, mladim podjetnikom in predvsem tudi podjetnicam, ki jih je treba bolj podpirati kot v preteklosti. Razen tega eh, želim eh, zauzeti tudi malo eurocentristično in egoistično stališče. Nekatere najbolj bogate države na svetu eh, so evropske države in za nje je prav gotovo zanimivo najti še večji trg za prodajo svojih proizvodov. In s tem, ko se te države razvijajo naprej, ko postajajo eh, bogatejše, postajajo seveda tudi zanimivi potencijalni trgi za naše izdelke, torej mislim predvsem na izboljšanje trgovinskih eh, odnosov. In kriza, v kateri se nahajamo, ne sme, nas ne sme odvračati od tega, da poskusimo prispevati k stabilizaciji Latinske Amerike. Mislim, da bi bilo protos, protislovno, če eh, naprimer odobravamo razvojno pomoč Južni Afriki, na drugi strani pa bi iz tega izločili Peru eh, Ekvador ali Kolumbijo. Eh, saj so te države statistično na podobnem nivoju prihodkov, ampak to, kar velja za ene, mora, velja, mora veljati tudi za druge. Hvala. Mikrofon, prosim. Sedaj pa gospod Stemera. Hvala, gospod predsedujoči. tudi eh, jaz želim zauzeti stališče do poročila kolega Korte Salastre. V glavnem podpiram to, kar je napisal Ricardo, Ricardo v svojem poročilu. In mislim, da so uh, nameni, o katerih je danes pregovoril, zelo dobri. Iz tega izuzimam zadnjo njegovo idejo oziroma namen, vendar, eh, kar zadeva ostalo poročilo, pa se z njim strinjamo. Vendar zadnja točka se mi zdi, je, zadnjo točko je še treba spremeniti kriteriji, ki jih je predložila komisija, so predaleč od realnosti. Komisija ne pozna realnosti v Južni Ameriki, v Latinski Ameriki. In lo que vale para A no vale. Torej, nekaj smo slišali pravkar o Južni Afriki in to je treba na vsak način upoštevati. Torej, kar velja za državo A, mora veljati tudi za državo B. Potem varnost, eh, to je pomemben vedik, potem izobraževanje, zdravstvena oskrba, voda, upravljanje z vodani, vodami, celotno področje energetike, potem surovine. Želim pa nekaj povedati predvsem o varnosti. Mnogi, mnoge države Latinske Amerike eh, eh, eh so predvsem eh, trpijo zaradi organiziranega kriminala, v prvi vrsti zaradi trgovine z mamili. In vse državne strukture eh, so eh, nekako eh, prepojene z strukturami organiziranega kriminala in to vidimo na vseh ravnih državne uprave in to velja za tri velike države v Latinski Ameriki in to enostavno ni spremljivo. Ne želim vas predolgo matrati s svojim prispevkom, ampak v glavnem želim pač povedati, da se strinjam z eh, osnutkom poročila. Poskusili pa bomo formulirati ustrezne predloge sprememb, ki, eh, katerih namen je izboljšava poročila, deloma pa seveda tudi sprememba prvotne zasnove tega poročila. Potrudili se bomo, torej, da bomo kot predstavniki Španije eh, razvijali pobude eh, in to ne velja samo za to poročilo, temveč tudi pri španskih ministrstvih eh, bomo podali predloge, da bomo s svojim delom čim bolj uspešni. Hvala, Dias Demera, to je bilo zelo spodbudno, kar ste, kar ste rekli, sedaj pa ima besedo gospod Gövens. <coughs> Hvala lepa, gospod predsednik. Prišel sem nekoliko pozno, ampak bi vse eno želel povedati nekaj besed o točkah 7 in 8 tega poročila. E, to se mi zdi sta najobčutljivejši točki. Če se odločimo za boj proti revščini, moramo biti selektivni. imamo revne in imamo bogate. In potem druga stvar, eh, to pomoč morajo zagotavljati tisti, ki imajo denar. To so lahko klasične donatorke oziroma tudi države, ki še niso dobivale pomoči od Evropske eh, unije. Vendar pa so se časi spremenili in to sem povedal tudi v svojem poročilu. Ne moremo se delati, kot da se svet ne bi bil spremenil. Kajti, sedaj se je vse spremenilo, Razlike so vedno večje med državami in znotraj držav in zato so države eh, prve tiste, ki so odgovorne za boj proti revščini. Če ima vlada eh, sredstva, mora nekaj narediti. Zakaj vlada ne organizira porazdelitev bogatstva tako, da bi lahko zadostila legitimnim pričakovanjem eh, prebivalstva? Ni prav, da se mi v celoti Eh, da mi v celoti prevzamemo eh, odgovornost, ki bi jo sicer morale imeti vlade. In eh, zato se strinjam s komisijo, da je to treba dati na mizo. Kajti, če želimo biti zvesti sami sebi, ne smemo tega načela opustiti. Treba je Eh, upoštevati spremembe in ta phasing out pomeni progresivni mehanizem, ki nam bo omogočil, da se ustrezno organizira odgovornost vsakogar. Eh, o tem se lahko dogovorimo najprej, In vemo, da ne bomo od eh, danes na jutri prenehali z vsemi oblikami sodelovanja, ampak to, kar je od danes do jutri treba narediti, pa je sprožiti razmislek o tem, kaj bomo delali čez dve leti, čez tri leta, čez pet let. Sicer ne vem, čemu je služilo delo, ki smo ga opravili v okviru umestnega eh, pregleda, kaj te tam smo se vsi strinjali s, s tem, da ta problem, o katerem sem ravno kar govoril, obstaja. Hvala. To je bilo zelo pomembno, kar ste rekli, Keti Ešten je včeraj rekla, da pronikanje tem pomoči nekako ne deluje in da si moramo ogledati eh, eh, tudi to, Eh, veliko revščino v teh državah, kjer je tako, da nekateri postajajo vedno bogotejši in drugi vedno revnejši. In seveda je vprašanje, ali je naša eh, dožnost, da premostimo to vrzel, ali morajo te države same poskrbeti za to, da bodo te razlike vedno manjše. In eh, To, o tem se, na to seveda lahko pozarjamo v um, bilateralnih odnosih. Uh, sedaj pa gospod Gorisek eh, bo govoril predvsem o odnosih med EU in Latinsko Ameriko in povedal nekaj o tem, kako bi lahko vplivali na eh, miselnost eh, tudi voditeljev teh držav. In potem bo Jolita Budkernikšen iz komisije govorila o implementaciji uh, inštrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, DCI, in o tem, kako eh, razvojno sodelovanje deluje konkretno. Dobro jutro. Najprej se želim zahvaliti gospodu Lastri za to poročilo, ki prihaja ravno o pravnem področju pravem času in tudi vsebuje vse eh, pomembne vedike inštrumenta za financiranje sodelovanja in tudi večletnega finančnega okvira. Gre za strukturo prihodnega sodelovanja s to regijo. In razprava, ki jo moramo voditi, da bomo prišli potem do dokončnih instrumentov. Če govorimo o strukturi, potem je jasno, da gre predvsem za diferencijacijo, za razlikovanje. Eh, in eden od kolegov je na to tudi opozoril. Nekaj želim tu ponovno povdariti in sicer ni namena, da bi zmanjšali sodelovanje s katero od teh držav. Govorimo o tem, da bilateralnih kanalov ne uporabimo za to, da pomagamo državam, pri katerih mislimo, da lahko same uh, so zmožne za ta razvoj. Imamo regionalne programe, podregionalne programe in vse to uh, lahko uporabimo za reševanje različnih problemov na različne načine in tudi fleksibilnost, ki je uvedena v tem predlogu in tudi nauki, ki smo jih povzeli iz. Uh, dosedanje implementacije bo pomagala pri sodelovanju s temi državami, predvsem s tistimi, kjer je revščina še posebej izrazita. In tu bomo seveda tudi odvisni od dobrih praks in dobrih izkušenj, ki jih imajo nekatere države pri reševanju vprašanja revščine v svojih državah. Želim povdariti en element tega poročila, ko je govora o tem, da naj ne bi zmanjšali splošne pomoči Latinski Ameriki. Torej v predlogu ne govorimo o tem, da bi eh, splošno raven pomoči za to regijo Eh, se bistveno razlikovala od tega, kar imamo v sedaj, sedanjem zakonodajnem predlogu. O vsebini pa naslednje. Veseli me, da je večina elementov v tem poročilu istih, kot eh, jih poudarjamo tudi v drugih inštitucijah EU. Gre za tri tipe elementov, tisti, ki spodbujajo eh, doseganje ciljev, ki, jih, ki so nam pomembni vsem in sicer izkorinjanje revščine, dobro upravljanje, davčna politika, socialna kohezija, izobraževanje, zdravstvo, pa tudi vlaganja, razvoj zasebnega sektorja, predvsem MSP-jev, pa tudi infrastrukture in da se spodbuja tudi sodelovanje na področju znanosti in raziskav. Potem so področja, ki posredno ali neposredno ovirajo eh, doseganje teh ciljev, razvojnih ciljev. Mnogi delegati, poslanci so omenili kriminaliteto, nasilje, to je prav gotovo pomemben element v Latinski Ameriki in če se to ne bo rešilo, potem tudi ne bomo dosegli našega cilja izkorinjene revščine, potem eh, so tudi, gre tudi za socialne eh, politike, davčne politike in tako naprej. In ob koncu gre tu za uh, elemente, Eh, ki lahko ogrozijo naša prizadevanja. Tu mislim predvsem torej na podnebne spremembe in na okoljsko stabilnost. Ob koncu želim povdariti dva elementa, ki se mi zdita zelo pomembna v poročilu in sicer, da se zagotovi koherenca razvojne politike z vključitvijo civilne družbe. To je prav gotovo prerogativ od vsega začetka. In zato sem vesel, da je v predlogu komisije za inštrument za financiranje razvojnega sodelovanja, namen, da se uporabijo za to tudi nacionalni programi, tako da bomo skupaj z državami članicami načrtovali eh, to pomoč. Potem imamo tudi tematski program za civilno eh, družbo in zato je predvideno povečanje sredstev za 20 odstotkov. In potem druga stvar, ki je eh, vsebovana v poročilu, kaj? Torej, eh, gre za predvsem za boljšo implementacijo. Ugotovili smo, da je to bilo eh, težko zaradi določenih praks. Torej, eh, z, strinjamo se, eh, kako, pomembno je tudi, kako pomemben je tudi transfer znanja, torej, eh, da se sodelovanjem med temi državami lahko zagotovi prenos dobrih praks iz ene države v drugo in tudi to se nam zdi pomembno, to je treba spodbujati. S tem želim tudi končati svoj prispevek. Hvala, gospod Gorišek in predstavnik komisije je na vrsti naslednji. Thank you. You can see I'm the first time. Hvala. Torej, tu sem prvič in zelo dobro sem si zapisala vse, kar sem slišala. Prebrala sem vaše poročilo, gospod Korte, zelo smo impresionirani nad vašim poročilom in tu vidimo tudi v. Eh, torej, koristijo nam vse te informacije, poglobljene informacije in hvala tudi, da ste nas povabili, da govorimo o implementaciji, o tem, kako to konkretno deluje. Ne, ni tako, da se ne bi strinjali s tem, kar je bilo rečeno, to je jasno. Ampak, če gremo potem na teren, eh, v konkretno delo, vse zgleda dosti težje. Komisija ne bi bila kredibilna, če bi rekla, da, se, drž, da se bo držala starih metod. Eh, pred kratkim sem prevzela to funkcijo. In če. Eh, torej že 15 let eh, izvajamo te programe, ampak v bistvu ne eh, dosegamo naših ciljev in zato moramo eh, iskati tudi nove poti. In v tem novem kontekstu, pr pod eh, ekonomskim pritiskom, ki eh, je eh, prisotno vse pa vsot, moramo najti no no nove poti, torej moramo biti pošteni do nas samih in eh, videti, kdo so tisti, s katerimi sodelujemo in so glavn, kateri, katere so glavne teme. Eh, seveda je treba občutljivo ravnati specifičnosti te celine. Ne gre za enake vidike varnosti ali torej v vseh državah, da Gospa Keller je povedala zelo pomembne zadeve. Če govorimo o varnosti, eh, omenili ste tudi pravosodje eh, in kaznovanje, kaznovanost. To je za nas varnost. Ne govorimo sedaj o trdi varnosti, temveč o spostavitvi pravosodja, o varnosti za državljane, ne o tem, da bi tam gradili neke zapore ali kaj. Mislim, da drugi partnerji v tej regiji lahko poskrbijo za druge, trd, eh, bolj trde ukrepe, ampak eh, na vsak način moramo eh, ugotoviti, kje lahko prispevamo dodano vrednost. Gre za to mhko varnost, naprimer izobraževanje v El Salvadorju. Starši se bojijo poslati eh, otroke v šole in zato prihaja do velikega osipa. E, torej, statistika je slaba zato, ker e, se starši bojijo pošiljati otroke v šole in tu je treba najti neke poti in sodelovati s partnerji, da bi se to spremenilo. In seveda eh, moramo predvsem povdarjati evropske vrednote, ki jih dobro poznamo. Eh, potem želimo najti nove poti za vključevanje oziroma za, ti, za to razvojno sodelovanje. Govorili ste tudi o eh, inštrumentih za vlaganja. Vlaganja so res potrebna. Eh, Torej, s tem, da samo daš neko donacijo, ne boš dosegel eh, cilja. In zato se je treba vprašati, kako vključiti tudi eh, zasebni denar ali tudi eh, eh, posojila za rast. Eh, torej, nekoč so radi gradili ceste. Eh, naprimer, v Bocvani imaš eno tako cesto. Eh, kot donator eh, ju ti je všeč, če imaš nekaj konkretnega in lahko pokažeš, to cesto sem pomagal graditi. Ampak povsod so omejitve in uh, ne vem, ali je res uh, in z našimi skladi za razvojno sodelovanje naj si ne bi, uh, se ne bi angažirali za to, da gradimo ceste. Uh, torej cesto od nekega pristanišča nekam drugi, dr, drugam. Uh, mogoče je bolj potrebno, da zagotovimo tudi boljšo infrastrukturo na podeželju in tako naprej. Ampak kako? Naprimer s tem, da gledimo v Mehiki te eh, veterne elektrarne. Zakaj? torej indijanci so tam živeli, ali se z njimi pogovarjamo o tem. Seveda, to ni, ni lahko. Vidno moramo najti eh, določeno spravo in to dosežemo s kompromisom. Eh, 125 milijonov smo namenili v finančnem okviru za finančne inštrumente in eh, veliko tudi investicij. To, s tem dosegamo učinkovitost naših vlaganj. Gre za obnovljive vire energije, projekte v zvezi z eh, podnebnimi spremembami. Eh, torej, če vas, eh, če vas dolgo časi to, kar govorim, potem enostavno ustavite. Um, to... Torej, želim se za. Okay hvaliti gospodu Gorencu za to, kar je povedal. Kaj ti vi nas podpirate, moramo biti verodostojni. Moramo se tudi prilagoditi novim realnostim in moramo danes eh, delati sodelovanje posle drugače. Jaz se ukvarjam naprimer predvsem s Kolumbijo, tam gre za človekove pravice, potem je tam rdeči križ, eh, Eh, organizacije za človekove pravice se eh, angažirajo in mogoče moramo še bolj sodelovati s civilno družbo za vzpostavitev miru. To je seveda težko. Ampak zato ne potrebuješ toliko denarja. Ali zato potrebujemo bilateralne programe ali ne. Mislim, da eh, ti zadeve lahko rašujemo drugače in dodeljujemo sredstva za take namene na drugačen način. Seveda je pomembno to delo, kjer je potrebno vzpostaviti mir. Prihajam. Torej, seveda eh, gledam na to bolj eh, tehnično. Moramo seveda postopati postopno. S komisarjem Piebelksom in gospodom Santansom smo se srečali in ste rekla, pripravljeni smo nadaljevati s tem delom. Eh, čez nekaj let boste videli tudi rezultate. v komisiji imamo še določena sredstva in tudi eh, nekaj projektov za eh, vzpostavitev eh, spravosodja, potem za kaznovanost in tako naprej za to leto in tudi za naslednje leto je nekaj sredstev še za to predvidenih. Ni tako, da ne bi imeli nobenega denarja. Tako kot je povedal Tomaš, imamo eh, tudi možnosti v finančnem programu. Ko boste govorili o večletnem finančnem programu, bo to aktualno tudi za vas. Za inštrument za razvojno sodelovanje je treba povedati, da potrebe obstajajo naprej, da nis, se niso zmanjšale in eh, zanimivo je, da Urugvaj, ki je država. Now, we... eh, Urugvaj je naprimer država, kjer uh, je socialna neenakost najmanjša in kako sodelovati s to državo je treba oranavati drugače kot sodelovanje z drugimi. Um, seveda um, moramo predvsem se srečevati tudi z ministri iz teh držav, da bi bili bolj učinkoviti pri tem sodelovanju in pri pomoči. Zavedamo se velikih izzivov, cenimo vse ideje, ki so vključene v poročilu. In e, zapisala sem se tudi to, kar je bilo povedano v razpravi. Vse to bomo upoštevali. Včeraj smo obiskali tudi eh, sogovornike v Španiji e, in tudi kolege v Nemčiji in v drugih državah bomo obiskali, tako da se bomo z njimi pogovorili o tem, kako prestrukturirati pristop, kako bolj vključiti MSP-je, do katere mire lahko gospodarska rast vpliva na socialne zadeve, kako bolj povdariti zdravstvo in tako naprej. Potrebujemo nove spodbude v pristopu z latinsko. Much, Jolly, Hvala lepa. To je bila najboljših predstavitev, kar sem jih od komisije v zadnjem času slišal. Zelo konkretno ste predstavili svoje programe in najlepša hvala za to. Še kdo bi želel v imenu komisije govoriti? Ricardo. Ricardo. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsem se želim lepo zahvaliti za vse te komentarje danes do povdne. In zahvaljujem se vsem, vsem tudi za komentarje. Naj ponovim, ta, to poročilo predstavlja rezultat sodelovanja in pa sestankov z Združenimi narodi, z civilno družbo, z nevladnimi organizacijami, s komisijo. Torej, to je prvi tak projekt. Eh, pri katerem smo toliko sodelovali in vsem, ki ste eh, sodelovali, eh, se zahvaljujem. Skratka, šlo je za skupno delo. Zahvaljujem se tudi vsem tistim poslancem, ki so eh, izkazali in mi pomagali s svojim znanjem Latinske Amerike. Kot ste povedali, Kot ste sami rekli, eh, smo sedaj v eh, strateškem obdobju, v strateški fazi in moramo pravilno eh, oblikovati svoj način izstopa iz te regije. To, to moramo narediti postopno, ne pa ne, kar preko noči. No, govorili smo že o sofinanciranju nekaterih programov in delamo v tej smeri. Eh, gospa Keller, praktično z vsemi vašimi pripombami se strinjam. Sodelovali bomo pri eh, oblikovanju predlogov sprememb. Gospod Fisas eh, za vas velja enako, gospod Görens. Eh, predstavil vam bom svojo oceno sofinanciranja, ki se mi zdi pomembno in želel bi se odzvati tudi komisiji v zvezi z dvema vprašanjima. Najprej je tu vprašanje varnosti in pa vprašanje trgovine z drogami. Ravno kar se eh, vračam eh, sestanka v Mehiki, to je bil sestanek na visoki ravni o drogah, ni šlo samo za trgovino z drogami v Mehiki, ampak širše. Čeprav to ni eh, neposredno odgovornost našega odbora, pa smo vse eno bili eh, presenečeni nad situacijo v Mehiki in tudi druge. Kako se boriti proti trgovini z drogami? Sploh ne vemo, kaj se tam dogaja. In zato bi bilo treba eh, vzpostaviti večjo povezanost s sodnimi sistemi, treba je tudi zagotoviti eno višjo raven eh, sodelovanja, kajti eh, tam so v nekaterih primerjih tehnična sredstva zelo omejena in na področju sodstva bi Evropska unija lahko prinesla svoj prispevek. Potem bi morali stopiti v stik tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje in z DGF-ko. Štiri leta se mi zdi razumen rok. S to regijo smo veliko sodelovali v zadnjih letih, naredili smo eh, precejšen napredek na področju razvojne pomoči, do, do, dobili smo tudi določene rezultate in tako ne moremo danes na jutri v celoti izključiti te države iz razvojne pomoči, kaj te. Uh, tu govorim o državah, kot so uh, Ekvator, Peru in Argentina. Ta odločitev se bi mi zdela preoranjena in mislim, da bi lahko takšna odločitev uh, negativno vplivala na dolgoročne uh, odnose s temi državami. In tako odločitev tudi ne bi upoštevala eh, obstoječih slabosti teh držav. Res je, te države se razvijajo, gospodarska rast je visoka, ampak te države tudi vedo, da določeni problemi še obstajajo, problemi v smislu socialne povezanosti, eh, socialnih neenakosti in podobno. Mislim, da bi da smo pokazali, da je večina sredstev, ki je bila namenjena razvojni pomoč, prinesla sadove. In da smo dejansko uspeli pomagati eni regiji. Rezultati tega sodelovanja so bili pozitivni, ampak še vedno nam ostaja predvsej dela. potem je eh, to tudi eh, trikotno sodelovanje jug-jug. Zato predlagam, da se v štirih letih umaknemo z tega področja. Mislim, da ne smemo brutalno prekiniti razvojne pomoči. In eh, gospod Görens, eh, poročal vam bom tudi, kakšni bodo naši odnosi s to regijo. Ampak, kot sem povedal v svojem poročilu, Eh, mislim, da nam ostaja še dolga pot, ki jo moramo prehoditi skupaj. Vsem se zahvaljujem še enkrat za sodelovanje in upošteval bom vse vaše pripombe. Pričakujem tudi vaše predloge sprememb, tako da bomo lahko eh, na koncu vsi skupaj eh, izdelali poročilo ki bo odražalo eh, mnenja večine te skupine. Najlepša hvala, gospod Kortes Lastra. Pred zaključkom tega dela bi vam želel povedati naslednje. To, kar smo slišali danes v razprave in to, kar ta odbor želi storiti, pomeni, da moramo biti vključeni tudi v pogajanja o DCI in to se svetom. Tako potrebujemo posebno ekipo ljudi, ki bo odgovorna za ta pogajanja in mogoče boste vi morali se temi ljudmi tesneje sodelovati, tako da boste zagotovili, da bodo uh, vaše prioritete upoštevane tudi v času pogajanj s svetom, komisijo in ES o izvajanju DCI. Rok za predloge sprememb je 19. marec, glasovali bomo 24. Sedaj pa še ena tehni, tehnična najava. E, ICD v angleščini je DCI e in to bomo spremenili za e, plenarno zasedanje. Uh, Naslednja točka na našem dnevnem redu je vloga parlamentov pri eh, zagotavljanju izvajanja akcijskega programa za najmanj razvite države za desetletje 2011-2020. Imamo eh, srečo, da je eh, z nami tudi pre, predstavnica medparlamentarne unije, s katero bomo izmenjali mnenja. In z veseljem pozdravljam gospo Noro Babi, Babik, Eh, ki eh, je bila prisotna tudi na sestanku v Istanbulu lani. Takrat sem sam vodil eh, delegacijo. Gospa Babes trenutno opravlja delo programskega uradnika za izvajanje programa izgradne institucije in tako vodi več programov o krepitvi parlamentarnih zmogljivosti v novo nastajajočih demokracijah, vključno z eh, najmanj razvitimi državami. Eh, sodeluje z 48 eh, najmanj razvitimi državami, s temi državami sodeluje Evropska unija, to so najrevnejše države in to so najšipkejši sektor mednarodne skupnosti. To so države z nizkim dohodkom na glavo prebivalstva, s slabo razvitimi človeškimi viri in so zato zelo ranljive države tako eh, na, eh, zuna, za zunanje kot za notranje šoke. Od leta 1981 je mednarodna skupnost eh, izvajala štiri programe štiri akcijske programe za najmanj razvite države, zato da bi razvi, zagotovili ustrezen razvoj. Lani je potekala konferenca Združenih narodov. Združeni narodi so eh, bili zelo vključeni v, eh, v te dejavnosti in eh, na tej konferenci so ocenili rezultate desetletnega bruselskega akcijskega načrta. Poleg eh, tega poteka eh, tudi eh, razprava na ravni civilne družbe. Naj vam omenim še, da je tretja konferenca o najmanj razvitih državah bila v Bruslu leta 2001. Interparlamentarna unija in urad visokega predstavništva za najmanj razvite države pa so vzpostavili skupno partnerstvo. In to partnerstvo je spodbujalo izvajanje srpskega akcijskega programa. E, IPU je organizirala tudi e, istambulsko konferenco. Ta istambulska konferenca e, je pomembno spodbudila e, parlamentarno sodelovanje in je tudi pripomogla k boljši ozaveščenosti o novih obveznostih, ki jih, e, ki jih e, e moramo izpolniti. E, Eh, tako je nastal tudi istambulski akcijski program za obdobje 2011-2020 in sedaj dajem eh, besedo gospe Babik. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj in zelo sem vesela te priložnosti, da lahko z vami izmenjam mnenja o spodbujanju mm, prispevkov parlamentov k istambulskemu akcijskemu načrtu. Eh, parlamentarno delo eh, za LDC 4 se je začelo pred 4 leti. Namen je bil čisto enostaven. Želeli smo zagotoviti, da mednarodna eh, skup, skup, skupnost sliši tudi glasove parlamentarcev v pripravi in na same konferenci o najmanj razvitih državah. Na prejšnjem sestanku Eh, na bruselski konferenci ni bilo ničesar slišati o parlamentu. In več kot desetletje eh, so na eh, parlamente gledali kot na marginalne akterje na tem področju. Sedaj smo ta namen dosegli. Akcijski načrt govori o vlogi parlamentov in o sodelovanju le teh pri zagotavljanju transparentnosti in odgovornosti. Zahvaljujemo se tudi parlamentarcu, da so pomagali to doseči. Če se bomo res odločili, bomo zagotovili novo razvojno pot za najmanj razvite države. Če bodo eh, vlade in pa parlamenti eh, natančno poslušali ljudem in če bodo eh, jemali te ljudi na enak način, ne glede na njihovo boga, status in spol, in če jim bodo dali isto možnost sodelovati pri odločanju, potem imamo možnosti za uspeh. Eh, Najmanj eh, razvite države predstavljajo 880 milijonov ljudi, ki predstavljajo veliko bogatstva v smislu kulture, veščin in naravnih eh, virov. Problem pa je, kdo odloča, kaj, kako in za koga. In gre v bistvu za to, Eh, kdo sedi za mizo takrat, ko se sprejemajo odločitve. To pomeni, da bi se morale odločitve sprejemati eh, do ma. Veliko eh, primerov te realnosti je, je tudi nekaj načinov, kako to izboljšati. Ali želimo dejansko spodbuditi kmetijstvo v LDC oziroma podeželsko gospodarstvo? Dajmo ženam možnost, da bodo enako sodelovali v vseh politikah od nacionalne do lokalne reči. Ali želimo Eh, revne spraviti iz informalnega sektorja v majhna podjetja ali jih želimo zaposliti, tako da bodo dobili dostojne plače. Potem olajšajmo eh, postopke, ki omogočajo spostavitev in ustanovitev majhnih podjetij in olajšamo tudi ustanovljanje sindikatov. Ali eh, želimo, da ljudje tudi lahko koristijo naravne vire svojih držav. Potem jim to omogočeno. Eh, z ustreznimi eh, spodbudami. Ali želimo, da bi ljudje investirali v svoja majhna podjetja? okrepimo za to potem naše politične institucije. To pomeni politične stranke in volilne sisteme, to pomeni tudi parlamente, to pomeni tista mesta, kjer se lahko nasprotujoči se interesi uskladijo brez sorožja. Ali želimo, da se tuja pomoč najbolj učinkovito uporabi, upoštevajoč prioritete ljudi in ali želimo, da ne bi prišlo do eh, izgube tega denarja. Potem zagotovimo, da bodo vsi tisti, ki dobivajo eh, pomoč pod eh, parlamentarnim nadzorom. Tu ne gre za to, da bi zanikali ekonomske izzive, ampak gospodarske probleme so povezani z širšimi vprašanji reprezentacije, vključenosti in odgovornosti. Ne glede na to, kako na to gledamo, se vedno vrnemo k ugotovitvi, da so parlamenti tisti, ki nadzorujejo vlade in zagotavljajo, da se obnašajo odgovorno. E, potem, so, e, potem se tu postavlja tudi e, vprašanje upravljanja na vseh sestankih IPU in to sporočilo je namenjeno članom, kakor tudi vsem drugim. Med drugimi se poziva vse parlamente v vseh državah, da ponovno pregledajo svoje institucionalne institucije postopke, da lahko eh, ta vprašanja vključijo v vse ravni odločanja. Posem jasno je, da eh, bodo rezolucije o LDS odvisne od močnega partnerstva med vsemi deležniki. Če bomo odvisni od samih LDC, da mobilizirajo svoje eh, lasna sredstva in bo mednarodna skupnost naredila eh, svojo pomoč, bo to eh, spod, spodbudilo razvoj. In eh, sedaj, ko imamo mesto za mizo, lahko tudi eh, pomagamo pri implementaciji. Eh, IPOA ni popoln program, ampak vseeno nam pomaga eh, delati naprej. Naš glavni cilj je eh, IPOA vključiti v nacionalne razvojne strategije in načrte, eh, tako eh, da bo eh, prisoten v razmišljanju. Eh, Eh, politikov od samega začetka oblikovanja politik. Pred desetimi leti eh, smo že začeli načrtovanje. Lani smo finalizirali projekt eh, IPO-a izključno za parlamente in potem bom predstavila sam projekt. Mainstream... Namen tega načrta je IPO-a vključiti v vse delo parlamentov in v vse uh, eh, odbore, tako da bodo vsi poznali, eh, spoznali vsebino tega akcijskega načrta in da bodo lahko spremljali tudi izvajanje se strani vlade. To izgleda lahko, vendar pa v mnogih parlamentih ni obveznosti rednega poročanja o nacionalnih razvojnih sporazumih. Eh, če pa že poročajo, je to poročanje šipko in se veliko stvari tudi spregleda. Glavno dolgoročni namen teh projektov so štirje. Zagotavljanje parlamentarne eh, angažiranosti, zagotavljanje integriranih in obveščenih parlamentih pristopov in pa eh, krepitev parlamentarnih zmogljivosti. Kratkoročno pa so cilji projekta eh, ustvarjati vzdržne poti informacij, postaviti metode, ki omogočajo sodelovanje z IPO-a in pa ki omogočajo upora, eh, uporabo obstoječih specializiranih mehanizmov. Potem je tu še obstoječe eh, omrežje eh, kontaktnih točk, ki je zelo pomembno ena od prva naloga tega omrežja bo zagotoviti sodelovanje s kolegi v parlamentih, tako da se izvede ocena institucionalnih zmogljivosti, vključno z odborom. Eh, od vključno z sistemom odborov, tako da se bo lahko integriral v to delo tudi proračunski proces. In na koncu bi želeli, da bi vsak nacionalni program sprijel jasen akcijski načrt, ki bi vseboval eh, korake, eh, ki se nanašajo na izvajanje IPO-a znotraj parlamenta modelni akcijski načrt je že bil pripravljen in podprli so ga tisti parlamenti, ki so bili prisotni na eh, istambulskem parlamentarnem forumu eh, lani in to imate tudi v dokumentu, ki ste ga dobili danes. Tukaj je seznam glavnih projektnih dejavnosti. Ne bom se spuščala v podrobnosti teh projektnih dejavnosti. Če želite te informacije, vam jih bom z veseljem poslala, ampak Poleg tega poskušamo podpirati tudi dejavnosti za boljše ozaveščanje o IPO-a v parlamentih in za ustvarjanje ustreznih orodij, da bojo parlamenti eh, in parlamentarci se sodelovali. Lani oktobra smo imeli briefing za parlamentarce po istambulski konferenci, da bi lahko eh, predstavili najpomembnejša sporočila IPO-a in da bi znotraj nacionalnih parlamentov ta sporočila postala bolj znana. Eh, oktobra smo tudi eh, vključili eh, posebno, poseben dopis eh, s smernicami, ki podarja eh, prednosti in slab, slabosti parlamentarnih struktur. Razvili smo tudi letni obrazec za, torej obrazec za letno poročanje, tako da bi bolje spremljali vključitev parlamenta v izvajanje IPO-a. How in the long run will Kako pa naj bomo dolgoročno vzdržni? Kje je vzdržnost nacionalnih parlamentov? Upam, da bodo parlamenti internalizirali in institucionalizirali mehanizme za redno spremljanje. In to, kar je najpomembnejše, pa je, da bodo parlamenti sodelovali eh, na izvajanju nacionalnih razvojnih agent na splošno. Dialog eh, z parlamenti najmanj razvitih držav eh, bodo omogočili nadaljni razvoj. Trenutno obstaja 35 parlamentov LDC, ki so člani IPU in eh, na srečo, o, torej upam, da se bomo z njimi lahko srečali vsaj dvakrat letno. Potem eh, morajo parlamenti iskati tudi pomoč na nacionalni ravni različnih odborov, pa tudi širše. Eh, ravno tako je treba eh, vzpostaviti sodelovanje z ministerstvi. Strategija partnerstva Sodelovali bomo v tesnem sodelovanju z uradom visokega eh, predstavnika za najmanj razvite države, s katerimi IPO sodeluje že zadnje desetletje in s katerimi smo ustvarili še močnejše eh, odnose. Eh, ti odnosi bodo pripeljali do LDC 4. Rezultat bo akcijski načrt In uh, tokrat nam je uspelo posebej podariti vlogo parlamentov. Parlamenti v LDC jih in, ne, in v drugih državah bi morali tesneje sodelovati med seboj, ne samo v regiji, ampak tudi na globalni ravni. Obstaja sistem uh, kontaktnih točk v državah LDC. Uh, E, to so kontaktne točke za ministrstva in za združene narode in mi smo ustvarili mehanizem parlamentarnih kontaktnih točk tako, da lahko na nacionalni ravni sedajo vsi trije skupaj in se redno pogovarjajo o izvajanju istambulskega programskega e, akcijskega programa in da izmejanjajo informacije na nacionalni ravni in sodelovanje z civilno družbo in z druženimi narodi bo pomagalo eh, zapolniti te vrzeli, ki običajno obstajajo v komunikaciji med parlamenti in drugimi institucijami. Tukaj je rek enega uh, ustanovitvenih članov Interparlamentarne unije in sicer svet je narejen iz realiziranih utopij. Eh, In pred desetimi leti je bilo sodelovanje parlamentov v teh zadevah res utopija, danes pa to ni več utopija, ampak je to postalo resničnost. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Kar zadeva predsedstvo, bi rekel tole. Ne vem, ali gospa Babik ve, da v našem parlamentu imamo urad za pospeševanje parlamentarne demokracije vodijo Dick Dunstraff oziroma vodi ga ta urad. Ne vem, ali je kdo iz tega urada tukaj. Ne vem, zakaj niso tukaj. Morali bi biti tukaj. Torej, jemljem na znanje, da predstavnika tega urada ni tukaj in vi bi se morali povezati s tem našim uradom, če tega še ne počnete. Ali to že počnete? Ne v zvezi s tem vprašanjem, ampak s predstavniki urada se bom takoj po tej izmenjavi mnen srečala in se pogovarjala o nekaterih drugih zadevah. Lahko pa se sveda tudi o tem. Sedaj pa otvarjam razpravo. Gospod Karma, Kačmarek. Za, za Najlepša hvala za to predstavitev. Naši gosti se zahvaljujem za to, kar je povedala. To je v bistvu zelo pomembno za naš odbor. Zelo pomembno je to sedelovanje parlamentov najmanj razvitih držav. In eh, to smo sicer že ugotovili. No, kar pa zadeva parlamentarno sedelovanje razvitih držav, interparlamentarna unija je zelo aktivna. na polskem recimo je glavna oblika stikov bilateralna skupina. Če bi naredili anketo med eh, eh, polskimi parlamenti, če bi jih vprašali, če vejo, kaj pomeni izraz najmanj razvite države, ne bi vedeli odgovora. Se bojim. In v primeru pomoči, ki jo daje Poljska, je zelo majhen del te pomoči namenjen za ta namen. Samo štiri odstotke. In eh, člani parlamenta, ki ne poznajo konceptov, kot so LDC, um, um, milenijski cilj in to mislim, da ti parlamentarci ne morejo potem se odločiti za višji odstotek eh, pomoči. Mislim, da je treba nekoliko bolje obvestiti parlamentarce o situaciji. Če bojo bolje vedeli, zakaj gre, bo situacija tudi boljša. Gospa Keller, najlepša hvala za vašo predstavitev, gospa Babik. Seveda, istambulsko agendo bi mi morali bolje izvajati, ampak žal imamo evropski parlamentarci tukaj nekaj omejitev, kar zadeva uh, količino denarja, ki je namenjena pomoči LDC-jem oziroma najmanj razvitim državam. Ampak eh, nekaj bistvenih in subinskih stvari pa lahko naredimo. Dve stvari bi omenila. Najprej uh, skladnost, usklenost politik za razvoj. Tukaj gre za celo vrsto ukrepov, reformo kmetijske politike, reformo ribiške politike in lahko zagotovimo, da bodo vsaj te politike skladne z našimi razvojnimi cilji in agendo oziroma programom iz Istanbula. V odboru DV za razvoj torej lahko to naredimo, lahko to naredimo tudi v drugih odborih. In tudi na plenarnem zasedanju lahko pozovemo vse parlamentarce, da vsaj podpirajo ukrepe za doseganje razvojnih ciljev. To ni enostavna naloga, kot smo videli v preteklosti, ampak vseeno to je nekaj, kar bi morali postaviti na vrh našega programa dela, kajti tukaj lahko mi stvari spremenimo. In drugo, nadzor dela komisije in naših vlad pri izvajanju istambulske agende. To je seveda splošna vloga parlamentov, pa tudi našega. Poskrbeti moramo, da komisija in naše vlade izvajajo sprejete zaveze, tako bomo izboljšali tudi našo učinkovitost. Sredi letošnjega leta se bomo uh, ukvarjali z, uh, z konkretnimi zavezami, ko gre za večjo učinkovitost uh, pomoči. Istanbulsko agendo moramo samo vključiti zagotoviti, da bomo izpolnili obljube. To včasih ni enostavno, kajti prvič ne moramo biti posod, drugič vedno ne vemo, kaj so različne vlade ali komisija obljubile. S tema dvema pristopoma mislim, da lahko stvari premaknemo naprej tudi v Evropskem parlamentu in prepričana sem, da bomo to tudi storili. Hvala. Hvala. Bi še kdo izmed parlamentark in parlamentarcev želel kaj reči, potem pa gospa Katalan iz komisije dobi besedo. Yes, thank you so much. Uh... Gospod Katalan. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala uh, predstavnici Medparlamentarne unije za njeno predstavitev. Tudi komisija uh, pozdravlja delo IPU-ja za ozaveščanost uh, o istanbulskem program, akcijskem programu med parlamentarci na nacionalnih in evropski ravni. Evropska unija je zavezana pomagati najmanj razvitim državam in te zaveze so močne. Odločeni smo pomagati in podpirati najmanj razvite države pri doseganju bolj ambicioznih ciljev, ki so vključeni v akcijskem programu iz Istanbula. Zlasti, ko gre za upoštevanje meril za razvrščanje najmanj razvitih držav do leta 2020. Sveda pa so te države same, predvsem tiste, ki so odgovorne za lastni razvoj. Evropska unija je odločena, da bo tukaj eh, sodelovala kot eh, aktivni partner. Odločeni smo tudi narediti vse, kar lahko, da bi prispevali k celovitemu izvajanju akcijskega programa iz Istanbula. To upoštevamo tudi pri naših bilateralnih in drugih eh, programih z najmanj razvitimi državami. Še naprej bomo o teh eh, ukrepih eh, informirali nenehno tudi Evropski parlament. Hvala, gospod predsedujoči. Sedaj dajem besedo gospodu Mečlu, kajti mislim, da on hoče nekaj povedati. Hvala predsedujoči, hvala tudi za to predstavitev. Nekaj bi želel na kratko omeniti. Morda bo to zvenelo obrobno, ampak vseeno. Pomembno je, da se srečujemo z parlamentarci iz drugih držav, zlasti najmanj razvitih držav, pa tudi z eh, državami razvoja nasploh. Ko se z njimi srečujete, šele razumete, da prvič eh, veliko krat nimajo niti od temeljnih, osnovnih informacij. No, tudi mi jih včasih nimamo, ampak če vidimo, kako so informirani eh, ti parlamentarci, je to katastrofa. Mislim tudi, da kar zadeva vire, resurse v okviru AKP, AKP EU projekta sem se pogovarjal z nekom iz ene afriških držav in naši sogovorniki niso vedeli najosnovnejših stvari in to je pomembno. Pomembno je za nas vedeti, ko, to, ko obiskujemo te države, v kakšnem stanju e, je informiranost tam. Še en problem je e, to, da Nismo, nimamo nekih spodbud mi potovati še več, kot potujemo. Prvič zato, ker smo tukaj zaposleni, drugič, ker so te regije zelo oddaljene. Potem recimo v Kinša, Kinšaso naj bi potovali. Uh, pa ne vem, zakaj ravno v Kinšaso. Mislim, da je treba bolj se osredotočiti na eh, srečevanje parlamentarcev med seboj. Zlasti, če gre za velike kontinente, pa mislim, da moramo biti bolj selektivni. Obstaja neka parlamentarna struktura za to sam svojega proračuna za eh, potovanje v tujino ne izkoriščam, ampak ne zato, ker me ne zanimajo potovanja, ampak zato, ker bi želel biti eh, informiran o tem, kam naj potujem, da bom videl lahko v okviru teh potovanj konkretne probleme, da bom lahko videl na terenu recimo, kakšna je enakopravnost žensk, kot je nekdo omenil prej. Tukaj bi morali biti bolj aktivni morali bi upoštevati tudi izobraževalni vidik, kajti eh, če bodo parlamentarci iz drugih držav se z nami srečevali, jih lahko informiramo, če ne rečem izobražimo. Ja, hvala. Sam imam v afganistanskem parlamentu uh, parlamentarca, s katerim se povezujem in eh, na ta način lahko njemu posredujem informacije, na po drugi strani pa lahko tudi on kaj doseže tam. Ricardo. Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat bi se vrnil na to, kar je rekel predstavnik komisije. Namreč ta medparlamentarna razsežnost našega sodelovanja je bistvenega pomena. Mislim, da moramo to bolj redno izvajati in se s to tematiko bolj redno ukvarjati. Večjo kontinuiteto moramo doseči in moramo poskušati ugotoviti, kako ta, to sodelovanje poteka, to sodelovanje je treba redno ocenjevati. Skratka, kontinuiran postopek mora biti to medparlamentarno sodelovanje. Gospod Mitchell, potujemo v različne države in na podlagi teh potovanj lahko pridobimo nova znanja o državah, v katere potujemo in morda bi ta nova znanja lahko vključili potem v načrtovanje novih oblik sodelovanja. In na ta način bi lahko recimo ustvarjali večjo kontinuiteto medparlamentarnega sodelovanja. Koristno bi torej bilo, če bi uh, bili uh, informirani o rednih dogodkih. Tudi ena od uh, skupščin, recimo medparlamentarne unije in nekatere druge, ki jih imamo v okviru EU in sodelovanja z drugimi državami, bi bila takšna možnost. Druga možnost so, je organizacija posebnih delavnic v zvezi z deli, delom parlamentov. Lahko bi imeli nove odbore, potem razne redakcijske sestanke in tako naprej. No, bomo videli, kako se da to izboljšati. Morda še kakšna pripomba? Če ne, potem najlepša hvala, gospa Babik, za vašo odlično predstavitev. Bi morda želeli na koncu še kaj reči. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala tudi poslankam in poslancem za toplo dobrodošlico in za odziv na mojo predstavitev. Medparlamentarna unija je recimo svetovna organizacija parlamentov, pa smo vendarle majhna organizacija, samo 40 ljudi dela v našem sekretarjatu, zato ne moremo narediti vsega. Gospod Kačmar je rekel, da moramo ozavestiti vse parlamentarce bolj kot do sedaj. Ja, to mi delamo tudi v okviru naših rednih letnih skupščin, ko se srečamo z delegati. Strinjam se, da je treba tematiko najmanj razvitih držav ohraniti na vrhu različnih programov in agent. V bruselskem akcijskem programu smo videli, da se te države sicer najprej hitro zavežejo za, neče, za nekaj, potem pa bolj počasi te zaveze tudi izvajajo in izvršujejo. In mi kot parlamentarci eh, moramo eh, upoštevati možnost novih eh, kontaktnih eh, točk v parlamentih v najmanj razvitih državah. To je nenehni izziv, na katerem delamo. Gospa Keller, všeč mi je bilo to, kar ste povedali. In vesela sem, da politika za razvoj je v Evropskem parlamentu uh, zelo pomembna tematika v povezavi s tem akcijskim programom tudi kar zadeva nadzor, ki ste ga omenili, tukaj se v, v celoti strinjam z vami. Včeraj smo imeli sestanek in mislim, da ste vi bili na njem in ste povdarili, da včasih stališče Evropskega parlamenta niso upoštevana pri celi vrsti dejavnosti. No in če je temu tako v Evropskem parlamentu, si lahko predstavljate, eh, kako je to šele, ko gre za sodelovanje med nacionalnimi parlamenti najmanj razvitih držav in njihovimi vladami. Potem vrzeli v zmogljivostih ali zmožnostih, kapacitetah. Ja, tukaj Zaradi teh vrzeli cela vrsta parlamentov ne more delovati ustrezno. Zahtevati pomoč vlad je ena stvar, dobiti to pomoč za te parlamente pa je druga stvar. Sama veliko delam s parlamentom Sierra Leona, 124 eh, parlamentarcev imajo in eh, istočasno tem ljudem pomaga samo štirje, pomagajo samo štirje ljudje v sekretarjatu parlamenta, kar pomeni, da je zelo težko zagotoviti jim dostop do potrebnih podatkov in informacij parlamentarcem namreč. Redna interakcija, gospod Kortes, ja, to pozdravljam. In to pozdravljajo tudi države v razvoju. Sodelovanje z Evropskim parlamentom na področju trgovine je že zelo redno. Redno organiziramo takšne sestanke v okviru uh, sej svetovne trgovinske organizacije. Tukaj bi lahko Evropski parlament in IPU sodelovala še bolj, da bi zlasti pa z vašim uh, odborom, da bi to dosegli. Hvala za to, da ste me povabili sem k, eh, na to izmenjavo mnen. To se mi je zdelo zelo zanimivo in upam, da bomo nadaljevali s to prakso. Hvala, gospod uh, eh, uh, eh, Babič. Krok iz Dohe naj bi bil razvojni krok in mislim, da je ravno tukaj treba še kaj narediti. To samo mimo grede. Dobro, hvala lepa. Sedaj gremo naprej na zelo pomembno vprašanje. Tako vprašanje pomembno vprašanje, da ne vem, ali je dovolj časa za to. Gre za prihodnost razvojne politike EU. O tem bomo razpravljali brez nekega dokumenta. Gre za prvo razpravo te vrste. Imamo gospoda Charlesa Görensa, ki se ukvarja z to tematiko. Zato bo to prosta razprava o tem, kaj, kaj bo prihodnost razvojne politike EU. Tudi gospod Bernard Petič iz komisije je tukaj. On je odgovoren za to področje. Na začetku ne rečem samo tole. Predlagamo, da povečamo uh, učinek politike Evropske unije, ko gre za uh, uporabo cele vrste uh, zunanih eh, akcijskih inštrumentov, pa tudi, ko gre za večletni finančni okvir za leto 2014 do 2020. Torej, to je prva razprava, ki bo eh, dala možnost eh, vsem kolegicam in kolegem, da se pripravimo na razpravo na naslednjem sestanku. Šarl, izvoli. Merci, Hvala, dragi predsednik. Ko govorimo o spremembi agende oziroma ko govorimo o bodoči razvojni agendi, se moramo vprašati, kaj se je spremenilo. Spremenilo se je v prvi vrsti naslednje. Meje so od, bolj odprte in bolj zaprte. Za proizvode so bolj odprte in so postale bolj zaprte za prehod ljudi. Druga stvar, ki se je spremenila, obseg mednarodne trgovine. Mednarodna trgovina je motor ustvarjanja eh, bogatstva na globalni ravni. Nimam točnih številk, ampak mislim, da govorimo 20 tisoč milijard dolarjev povečanja eh, BDP-ja od 90. leta. To številko je treba preveriti. In jaz mislim, da je to bogatstvo slabo porazdeljeno. Tretja stvar, ki se je spremenila, pa so odnosi med državami. To je rezultat globalizacije. Eh, to sem ravno kar tudi povedal, ko sem govoril o poročilu o Latinski Ameriki. Torej, eh, odnosi med državami so se spremenili na naslednji način. Razkoraki v bogatstvo med državami so eh, manjši, ampak razkoraki v bogatstvo ljudi znotraj neke države pa so sedaj večji. Četrti element, četrti element ki spreminja celotno sliko, pa je dinamika neprekinjena dinamika natalitete na globalni ravni. V manj kot desetih letih smo prešli od šestih do sedem milijonov, milijard ljudi in čez nekaj let nas bo devet milijard. In mislim, da v naših dokumentih o teh demografskih spremembah ne govorimo dovolj. Potem se spreminja tudi podnebje. Mislim, da o tem nima smisla zgubljati besed, ampak eh, podnebje bo vplivalo na naše razprave še desetletja. Potem je tu še narava tveganj, ki so povezane eh, z vsemi našimi krizami. To je sistemsko tveganje. In eh, kriza lahko uh, nastopi na uh, ravni celega sveta v uh, zelo kratkem času. Uh, nikoli v preteklosti nismo videli česa podobnega kot to, kar se je zgodilo z Lehman Brothers. In danes kriza uh, prizadeva vse, vse področja, gospodarstvo, finance, socialne in tudi ogroža demokratična sistema. Potem uh, se vedno bolj spreminja in uh, tudi pospešuje komunikacija. To, kar pa se je premalo ali slabo spremenilo, pa je način eh, upravljanja Eh, zadev na svetu in eh, G20 je prav gotovo novi element. Ta skupina je vključujoča in izključujoča istočasno. Eh, vključujoča zato, ker vključuje države z srednje visokim prihodkom, po drugi strani pa izključuje 80 odstotkov prebivalstva sveta zato, ker njihov BDP pač ne dosega ustreznega nivoja in zato imajo probleme. Te probleme pa bi bilo treba reševati na globalni nacionalni ravni. Potem deveta točka pa je precejšen napredek, ki je bil dosežen na določenih področjih, recimo dostop do zdravil je eno tako področje. Če bi pred desetimi leti bili rekli, da bo eh, leta 2012 eh, milijone pacijentov na svetu imelo možnost dostopa do antivirusnih eh, Eh, zdravil, ki podaljšajo življenje eh, onih, ki so okuženi z virusom HIV, torej takrat bi se to zdelo iluzija in danes je to realnost. In eh, meni se zdi, da bi komisija in pa služba za zunanje eh, delovanje Eh, morali bolj jasno opredeliti svoje pristojnosti. Eh, meni ni vedno jasno, kdo dela kaj, ampak dokument, ki ste ga pa pripravili, je pa odličen dokument, dobra podlaga za razpravo o vseh teh elementih, ki so se eh, spremenili. Mi tu bi podaril predvsem voljo, da se bolj osredotočimo na določene sektorje. V nekaterih eh, državah eh, v razvoju trije sektori so bili opredeljeni, to se mi zdi zelo dobro. Moramo podariti pa dejstvo, da morajo ti eh, sektori biti v skladu z ambicijami Evropske unije in s kriteriji, ki jih ima. Da vključ v zvezi z vključevanjem tudi nacionalnih akterjev. Potem drugič, večja pozornost se posveča človekovim pravicam. Tu moramo biti pozorni. Ostati moramo dinamični, tak pristop lahko sproži eh, spremembe, vendar pa moramo paziti, da ne bomo ogrozili dosežkov eh, Eh, ki so že bili doseženi. Če bomo preveč eh, ambiciozni, lahko kaj pokvarimo. V Evropi imamo tudi izkušnjo politike malih korakov. Če bi bili hoteli vse doseči leta 70, ne bi bili eh, dobili nič, ne bi bili dosegli nič in mislim, da je to dober primer, ki ga imamo doma, dobra domača izkušnja, ki jo lahko tudi izvozimo. Uh, Eh, o tem bomo še ponovno eh, govorili, o tem sem prepričan. Socialno vključevanje more predstavljati vsej 20 odstotkov pomoči Evropske unije. Služba za zunanje delovanje in komisija sta se previdno izrazili v zvezi s tem. Če menita eh, najmanj 20 odstotkov, potem to pomeni, da sta odprti. Eh, v zvezi z zneski. Torej ni manj kot 20 odstotkov, ampak vsej 20 odstotkov, se pravi lahko tudi več kot 20 odstotkov. Zelo uh, zanimivo se mi zdi poglavje o vključujoči rasti. Mislim, da je zelo dobro napisano, us, tudi uh, uravnoteženo napisano, posebno v skladu z mojimi pričakovanji. Previdno je napisano to poglavje, uh, In meni se zdi pomembno, da zagotovimo celoviti pristop eh, razvojne politike in da zato analiziramo vse dejavnike, ki vplivajo na položaj revnih. In eh, to, ta podarek na vključujoči rasti je zame znak, da eh, so gospodarstva namenjena služiti družbam in da ni eh, to obratno. Eh, to načelo je še bolj natančno opredela, eh, opredeljeno. Potem posojila, o tem lahko tudi eh, razpravljamo, če so v skladu z našimi cilji. Ja, izvajanje ukrepov za zagotavljanje večje varnosti in zmanjševanje ranljivosti. Globalni pristop mora, eh, prispe, eh, mora vsebovati še druge elemente, ne samo razvojno pomoč, ampak potrebujemo določeno hierarhijo teh dimenzij. V našem odboru sem ugotovil, da skoraj v vseh primerjih mora eh, biti najpomembnejše zagotavljati pomoč najšipkejšim. To ni, kajti tisti, ki nima nič za v usta, ni svoboden. Zato je to področje pomembnejše od eh, človekovih pravic. Tisti, nekdo je rekel, tisti, ki nima strehe nad glavo in nima niti skorje kruha, nima možnosti tudi izbire. In če želimo res kaj doseči na področju boja za človekove pravice, moramo najprej narediti nekaj za najrevnejše. In to mislim, da more biti naša prioriteta. Skratka, izkorinjena revščine Potem vzpostavitev in pa obveščanje o rezultatih na evropski ravni. To je bilo zame zelo eh, zanimivo. 28 akterjev je tu. Na podlagi lasnih izkušenj vem, da ne, se ne pogovarjamo dovolj med sabo države, članice in komisija. Eh, in da zaradi tega pomankanja dialoga lahko pride do dvojnega financiranja. O tem sem slišal pred nekaj časa. Šlo je za projekt, ki sem ga vodil sam in mislim, da je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Objava rezultatov prepozno po moje. Najprej je treba objaviti projekte. To bi pomenilo da bomo, za, eh, to bi bilo bolj, eh, bolj v skladu z eh, logiko. Predlog komisije ste videli, sam pa imam tudi nekaj predlogov. To poročilo eh, odraža določene eh, stališča, ki sem jih omenil jaz in ki jih omenja tudi poročilo Kačmarek. V poročilo Kačmarek najdemo vse. Dovolj je, da se osredotočimo na ene prioritete in jih potem eh, postavimo v vrstni red po njihovi pomembnosti. Recimo, sam bi želel, da pripravimo zelo kratko resolucijo, kjer bi povdarili najpomembnejše prioritete ter tiste točke, ki jih je treba še bolj dodelati, ki nas bodo zaposlovale v naslednjih letih. Pripravil sem set, eh, sedem predlogov za te prioritete in želel bi slišati, kaj si vi mislite o teh prioritetah. To, kar vam bom povedal, še ni čisto strukturirano. In eh, tako bom omogočil kolegom, da bojo lahko svobodno govorili o tem. Torej, prvič, ugotavljam, da med vsemi akterji ne najdemo nobenega, ki bi bil popoln ampak to, kar je naredila Evropska unija, je bolje kot vse drugo, kar so naredili drugi. To je zelo pomembno in to moramo znati, znati eh, tudi objaviti. Kako pa naj to naredimo? Včeraj smo se pogovarjali z Lady Ashton, tam sem tudi povedal, kaj si mislim. Odgovorila mi je, da vse slabosti, ki sem eh, jih omenil, spadajo, eh, spadajo tudi v njeno delo in da to delo še ni končano. Treba je to delo končati in arhitekti bi nam morali potem povedati, kakšna naj bo hiša na koncu, takrat, ko bomo delovišče zaprli. Mislim, da bo tu treba stvari malo pojasniti, kajte vse skupaj je v tem trenutku ena uganka. In ko človek malo popraska po površini, ki je zelo gladka, pa opazi, da so tam določene pod površino določene stvari, eh, ki eh, so malo nerodne. Eni eh, ne morejo povedati, kakšna so njihova pričakovanja, potem pridejo ljudje v naš odbor, eh, pa raj, ne govorijo o stvarih, ki ne delujejo in To se mi ne zdi dobro. Zato ponovno predlagam, da se srečamo za zaprtimi vrati, da bo vsak lahko ohranil svoj obraz, pa bo vse eno lahko povedal, kakšni so problemi, kje so problemi pri eh, izvajanju eh, nove evropske arhitekture. To je treba glasno povedati. To je treba povedati tudi članom našega odbora. Naš odbor je odprt. Vsak lahko pove svoje. Eh, Eh, služba za zunanje delovanje in pa komisija, parlament in svet morajo sedeti za temi zaprtimi vrati. In eh, vse sem že povedal, kaj se mislim o odsotnosti sveta. To je nedopustno. Svet se srečuje dvoletno, eh, svet se sreča za tri ure. Dva, trije ministri niti niso tam. In mislim, da to ne zadošča za zagotavljanje skladne razvojne politike. Skladna razvojna politika bi morala vsebovati stališča vseh 27 oziroma 28 akterjev. Se pa sprašujem, ko gre za revščino, danes imamo odnose z nekaterimi eh, akterji, ampak ali se lahko eh, dogovorimo za evropski eh, razvojni konsens? je, eh, tega je podpisal svet, parlament in komisija. In to, kar so se štrikali v, v tej konfiguraciji, moramo tudi znati razparati, če je to treba, ampak v istem krogu. In jaz sem prepričan, da bo evropski konsens ostal. Kaj ti trije člani, ki bi ga <laughs> lahko razdrli, se niti ne morejo srečati. In uh, mislim, da bo torej ta konsens ostal zato, ker se nam ne uspe srečati se svetom. Malo kari, eh, ka, karikaturiziram stvari. Dokument podarja tudi am, eh, ambici, ambicije Evropske unije na tem področju. To je zelo dobro. Ta ambicija pa se mora izkazati v vseh. Eh, forumih in v vseh ukrepih, ki so povezani z razvojem našega sveta. Od Evropske unije, ki je prva donatorka, pričakujem, da bo znala zbrati svoje partnerje, s katerimi se bo eh, pogovorila o tem občutljivem vprašanju eh, postopnega izstopa iz eh, razvojne pomoči. Kajti nekatere od držav, eh, ki so bile do sedaj upravičenke, so sedaj v posem drugačni situaciji in lahko same dajo ali, ali posodijo denar drugim, recimo Kitajska. Eh, lahko zagotavlja kredite po, eh, po stopni nič celih sedem odstotka. Mislim, da bi morali imeti tudi mednarodno konferenco na to temo, o tem, kako Eh, zagotoviti, da prevzamejo odgovornosti novi akteri, ki sedaj lahko sodelujejo v razvojni pomoči. Potem je tu še nekaj, kar podpiram. V zvezi s pomočjo, vendar pa moramo to delati previdno in partner, v partnerstvu času dati čas. Ena točka je še, ki je ni. Rodnost. To je občutljivo vprašanje, ampak mislim, da o tem lahko vseeno govorimo. Moramo spoštovati seveda občutljivosti vseh. Mislim, da so tu strateški akteri, ki bi lahko opravili eh, odlično delo, ampak nimajo denarja. Eh, Tukaj mi, eh, mislim o glavnem na sklad Združenih narodov za prebivalstvo. Združene države so ta sklad nekaj časa bojkotirale, ker so rekle, da gre za eh, spodbujanje splava na kitajskem preko eh, sklada Združenih narodov za prebivalstvo. Seveda to ni bilo res. In, ampak ta sklad se nikoli ni opomogel eh, zaradi tega bojkota. ZDA in še nekaterih drugih držav. Mislim, da bi eh, lahko upravil izredno delo. Moramo biti selektivni pri izbiri strateških partnerjev. Potem spremljanje. Mislim, da je treba ustrajati na odkritosti predstavitve eh, izkazov ko vidim številke, ki so namenjene razvoju, me začne boleti glava. Tu so pravila eh, DAC, ki so edina pravila in vsa sredstva, ki se lahko na podlagi te izjave dobijo, se lahko namenjajo razvoju. Ampak treba je razlikovati med eh, posojili, ki so pomagala diktatorjem in pa posojili, ki so pomagala razvoju ljudi. Če Eh, je bil dan, če je bilo dano posojilo, ki je služilo korupcijo, bilo potem opredeljeno kot razvojna pomoč, mislim, da to ni ravno dober kriterij za izvajanje, za eh, odkritost. In ti, eh, pomemb, ta pomembna posojila se vedno predstavljajo kot neka krasna razvojna pomoč, v bistvu gre pa samo za krašenje za dekoracijo. Potem je pa tu še pogojevanje. O pogojevanju sem že govoril, ko sem govoril o človekovi pravici. Mislim, da tu rabimo eno utež. E, pogojevanje mora biti del dinamičnega pristopa. Vedeti moramo, kje bomo začeli in kam bomo prišli in koliko pogojev lahko vključimo v neko odkrito in pošteno partnerstvo, da bi lahko pri, pričakovali rezultate. Bistveno je, da se o tem dogovorimo in lahko bi v bistvu škodili, pardon, eh, lah, lahko eh, bi škodili eh, poštovanju človekovih pravic na dva načina, ali da vprašanj sploh ne postavljamo, ali pa da eh, Eh, postavljamo pretirane zahteva. In to je eno najpomembnejših, a vseeno najdelikatnejših vprašanj na področju mednarodne diplomacije. Potem sedma točka, komplementarnost vseh akterjev, o tem sem že govoril prej. Tu pa se moramo res malo bolj potruditi. Želel bi vedeti, kako se to dogaja na terenu. Ko neka država. razvije sodelovanje s partnerico iz juga? Ali mora, kaj misli komisija, ali mora povabiti še druge donatorje, komisijo in druge države članice? Ali mora poročati na koncu? Kaj ti govorite o eh, objavi rezultatov na internetu? Mislim, da bi morali objaviti projekte že kako nameravate organizirati to komplementarnost med akterji EU in pa drugimi institucionalnimi ali bilateralnimi akterji iz drugih držav? Nimam kakšne pametne ideje še o tem, ampak vi se vsak dan s tem ukvarjate in imate prav gotovo kaj? kakšen predlog, ki bi bil povsem primeren za to. Naj zaključim svojo analizo in svoje predloge na naslednji način. Pozdravljam dokument, ki eh, so nam ga predstavili odgovorni EU. Vendar pa mislim, da moramo spremeniti vedenje znotraj Evropskega razvojnega pula mislim, da ne moremo zahtevati eh, sprememb drugje po svetu, ne da bi te spremembe začeli izvajati doma. In moramo tudi zahtevati še druge, las, eh, druge elemente v poročanju, poleg tistih, ki jih poročanje vsebuje danes. Hvala lepa. Uh, you, Najlepša hvala, gospod eh, Gerens zelo zanimive stvari, ste povedali celo vrsto zanimivih stvari. Nekaj uh, spodbud za domišljijsko razmišljanje ste omenili. Uh, zelo zanimivo bo slišati, kako se boste na to odzvala komisija in služba za zunanje delovanje. Druga stvar je bila kritika, ki ste jo namenili na svet. Ne vem, ali je svet prisoten, ampak Prva prošnja, ki ste jo izrazili, je, da se člani odbora sestanemo skupaj z komisijo in službo za zunanje delovanje za zaprtimi vrati. In drugo, da so vsi prisotni na razpravah v odborah, tudi svet med drugim. Ja, prav imate. Sestanek za uh, zaprtimi eh, vrati mislim, da bi dialog bil odkritejši eh, in eh, boljši, če kamen ne bi bilo zraven. Yes. Chatham House rules, as they say, um, which uh, enables us. Ja, tako za zaprtimi vrati med seboj se lahko bolj odkrito pogovarjamo. Gospod Gerens je omenil še en zanimiv koncept partnerstvo med Kitajsko in ZDA. Eh, Kitajska eh, posoja 1,3 bilijona eh, američanom in v, na Kitajskem ustvarjajo nova delovna mesta, američani pa s tem denarjem ne počnejo ničesar koristnega. 1,3 bilijona dolarjev če bi to uh, bilo namenjeno uvozu recimo energetske opreme iz uh, Evrope v Kitajsko, potem bi to bilo nekoliko bolj koristno. Ampak seveda tega ne moremo kar tako narediti. Je pa to vse pomembno v okviru razvojne politike. Gospod Cortes Lastro. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al señor. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želel čestitati gospodu Görensu, našemu poročevalcu, za to predstavitev. Celo vrsto misli, cela vrsta misli se mi je porodila v tem, tej prvi izmenjavi mnen. Zlasti, ko sem poslušal gospoda Görensa. Mislim, da se moramo zahvaliti tudi komisarju Pibalksu, ki je pripravil ta konkretni predlog že leta 2010. Spremembe v tem dokumentu so nekaj, kar lahko pozdravimo in to je na nek način nadaljevanje tega soglasja, ki smo ga dosegli leta 2005, zlasti, ko gre za cilje, kot so zmanjševanje revščine pozdravljamo tudi to kontinuiteto v razvojni politiki, ki smo ji s to agendo uh, priča. Nekaj bolj konkretnih zadev bi želel v zvezi s tem omeniti, če smem. Prvič. Dobro vladanje in upravljanje ter človekove pravice sedaj dobivata večji pomen In to je sedaj povezano z pogojevanjem pomoči. To je zelo pomembno za nas. Drugo, pri, treba se je osredotočiti na večjo rast, tudi s pomočjo zasebnih eh, finančnih sredstev. In tretje, diferenciran razvojni sporazum ki nam bo omogočil bolj konkretno razmišljati o prihodnosti. In četrtič, večje usklajevanje dela med eh, državami članicami, pa tudi med državami članicami na eni in Evropsko unijo na drugi strani, da bi lahko razvili to, kar je zelo pomembno, namreč skladnost, usklajenost razvojne politike. To se mi zdi, da so stvari, ki jih je treba povdariti. Istočasno pa mislim, da bomo na ta način, kar zadeva razvojno politiko, dobili uh, nove možnosti zagona naše pomoči. Hvala, gospa Keller. Hvala. Nisem čisto razumela, kako, kako bo ta sestanek za zaprtimi vrati. No, če izključimo prisotnost javnosti, potem običajno moramo imeti neko, o, nek razlog za to. Mi smo takoliko, tako tudi na odprtih sestankih eh, odkriti in eh, na teh. Če bi to bil sestanek za zaprtimi vrati s komisijo, <laughs> dvomim, da bo komisija na takšnem sestanku bolj odkrita kot običajno. No, ampak poskusiti morda velja. Kar zadeva to agendo za spremembe, hvala za vaša pr, uh, eh, pripombe, veselim se vašega poročila. Moja politična skupina meni, da je treba zelo uh, odločno pojasniti status tega dokumenta. Gospa Ashton je včeraj rekla, da je to dopolnilo evropskemu soglasju. Istočasno pa je tukaj nekje zapisano, naj, najdem uradni citat prihodnost razvojne politike EU naj bi to tudi bilo. Ali je to preteklo soglasje ali kako naj sedaj razumemo to, kako je ta uh, dokument povezan z evropskim soglasjem. To se nam zdi zelo pomembno pojasniti. Ker zadeva samo vsebino. Naša velika skrb je, da se osredotoča ta dokument na rast in zasebni sektor. Tudi mi smo za rast v državah v razvoju, ampak za nas je rast eh, orodje, ki služi razvoju. Ne moremo ravno obratno delati, podpirati rast eh, za to, da naj bi prišlo do razvoja. To je nekako nedoločno tukaj zapisano. Potem ne vemo, kaj natančno pomeni vse vključujoča rast zaenkrat nikoli še nismo videli eh, neke opredelitve te fraze. Vse vključujoča rast. Ali to pomeni, da je to rast, ki eh, se dotakne vseh plasti družbe? Če je temu tako, potem tako kot smo pri razpravi o Latinski Ameriki rekli, da ne bo naš cilj to, da bogati postanejo še bogatejši morda je naš cilj, da revni ne postanejo še revnejši. No, vsekakor ta pojem ni čisto jašen, jasen. Ta vse, bo, vse obsegaječa rast je nekaj, kar je treba definirati, da bomo a, eh, vedeli, kaj bolje delati kot v preteklosti. Več povdarka kot v soglasju je tukaj namenjenega uh, dobremu vodenju in upravljanju, potem pogojevanje. Ni čisto jasno, kako so nove prioritete sedaj povezane s starimi prioritetami soglasja. Ali je sedaj prednost treba dati tem prioritetam? Kaj pa okolje, uh, zdravje? Ali se je to naenkrat nekje izgubilo, se sprašujemo? Potem, ja, dobro vladanje je nekaj pozitivnega, ampak kaj pa, ko je to v nasprotju z lastništvom nad razvojem, to je ownership. Kako videti je, da ti dve strani eh, nasprotujeta ena drugi, pa tudi področje pogojevanja, ki je lahko problematično. Gospod Pibelk si je sam rekel, da ne želimo sedaj kazati s prstom na nekoga in reči, tako je treba to delati, tako ne smemo delati in potem bi izgubili v tem postopku pogojevanje. To v tej agendi za spremembe ni čisto jasno. Dalje. Če imamo nek splošni dokument o tem, kaj naj bi bil cilj eh, Evropske unije na področju razvojne politike, potem moramo se vprašati, kje bo Evropska unija tu ustvarjala dodano vrednost. Potem še nekaj pomembno. Dodano vrednost lahko do, uh, ustvarimo z dvemi področji, ki pa nista tukaj omenjeni. Uh, skladnost politike za razvoj, to je nekako izgublje, izgubilo se v tem dokumentu. Človek ne ve, kje je sedaj to v agendi za spremende omenjeno. Žal to ni bolj povdarjeno. Ne vemo natančno, kako bomo to eh, razvojno politiko eh, izvajali v institucijah, če hočemo biti bolj skladni. In druga stvar, drugo področje, ki bi ustvarila veliko eh, no, dodane vrednosti, je usklajevanje dela med donatorji. Tudi tukaj se mi zdi, da bi lahko Evropska unija kaj naredila lahko rečemo, dobro, programiranje ni enostavno, ampak naš cilj je ta in ta, to je naša dodana vrednost in to je del naše agende za spremembe. Nenavadno se mi zdi, da ti področji, ki ustvarjata največ dodane vrednosti, sta se izgubili tukaj. Komisija se osredotoča na rast, to ni čisto jasno, potem zasebni sektor. Nič nimam proti zasebnemu sektorju, ampak ta se lahko v vsakem trenutku vključi mi pa moramo uh, morda evropski zasebni sektor na nek način spodbuditi, da se vključijo v te razvojne politike. Tudi lokalni uh, zasebni sektor v samih državah v razvoju je pomemben. Ja, je pomemben, ampak to ni dovolj. To ne pomeni, kadar je zasebni sektor vključen, da nujno imajo koristi od tega vsi v družbi. Torej, Nobenih odgovorov ne, nismo na ta vprašanja dobili v tej agendi za spremembe, tako kot ne takrat, ko smo se pogovarjali o tem s komisarjem Pivelksom. No, morda se bo to danes zgodilo. Hvala. Hvala, gospod Kela torej eh, kar zadeva to rast, ki koristi eri unim ljudem, mislim, da je to eh, definirala tudi Svetovna banka. Mm, Hvala lepa, gospod predsedojoči. To so zelo pomembna vprašanja in gospodo Gerenso se zahvaljujem za odlično predstavitev vseh teh ključnih vprašanj. Splošno se strinjam z vsem, kar je povedal. Eh, dokument naj bo kratek, naj se osredotoča na politične prioritete, naj ne ponavlja vsega, kar je že bilo narejeno doslej. Ravno tako eh, sem za obrambo evropskega konsenza. To je uspeh Evropskega parlamenta in zato razumem, da je čisto eh, upravičeno imeti sestanek za zaprtimi vrati. Če želimo se svetom sodelovati, se moramo z njim pogajati. In ta format sestanka za zaprtimi vrati lahko ugodno vpliva na pogajanja. Menim, da lahko na ta način eh, sodelujemo, eh, kot smo sodelovali takrat, ko smo pripravljali konsens. Kar pa zadeva pripombe v zvezi s Kitajsko, pa menim, da bo težko napredovati osebno, bi mi bilo bolj všeč, da Rusija ne bi pomagala Siriji oziroma da Rusija ne bi imela različnih cen za prodajo plina med uh, Ukrajino in Belorusijo. Ampak težko je vplivati na te države. Te države imajo svoje lastne politične agende in razmišljajo nekoliko drugače kot mi. Potem, kar zadeva šifrirane podatke, statistične in zanesljivost teh, to se mi zdi pomembno. Se pa ne strinjam z eno stvarjo. Mislim, da se ni eh, treba najprej osredotočati na eh, revščino, pa potem na človekove pravice. Zakaj? Nekatere države so sicer odpravile revščino, ampak niso nikoli dosegle ustrezne ravni varovanja človekovih pravic. Savska Arabija recimo. Eh, izkoreninjene revščine ne pripelje avtomatično eh, k spoštovanju človekovih pravic. Zato moramo na obeh področjih delati istočasno. Tam, kjer je revščina res velik problem tam ne bomo smeli zapirati oči pred človekovimi pravicami. Kajti, če bomo to naredili, se nam otegne zgoditi, da se bomo pozneje zavedli, da je prepozno za človekove pravice. Potem imam tudi določen pomislek v zvezi z demografskimi eh, vprašanji. To je spet eh, težka tema, ambivalentna tema. Po mojem mnenju je težko govoriti o rasti prebivalstva v Evropi, vemo, da večina evropskih držav želi spodbujati rodnost in pa istočasno govoriti o tem, da morajo druge zmanjšati, eh, znižati rodnost. To je res nekoliko nasprotujoče si. Ne vem, če bo tu mogoče doseči konsens. Kaj ti? V bistvu gre za različne eh, taktike. Mi, evropejci, eh, si želimo nekaj za nas, eh, nekaj drugega pa v drugih držav. Hvala lepa. I, I ja, <clears throat> Gospod Neusser je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Görens. Žal sem prišel malo prepozno, ker smo v afetu glasovali dve uri, včasih se to pač zgodi. Nekaj načelnih pripomp v zvezi z agendo za spremembe. Mislim, da smo na dobri poti in sicer, da bo učinkovitost pomoči boljša. Potrebujemo večjo učinkovitost naše razvojne politike in z agendo za spremembe bomo to lahko zagotovili že dolgo se trudimo za učinkovito usklajevanje. To je bil že vedno naš cilj, vendar je manjkalo pametno izvajanje tega cilja. Mislim, da je to dober korak, da se osredotočimo na države, ki so najbolj revne in da eh, države s srednje visokimi dohodki da jih sicer ne prezremo, ampak da jim ne nudimo klasične pomoči, eh, razvojne pomoči. Eh, s temi državami, kot primer naj navedem Indijo, ki ima najbolj ambiciozen besojski program, pri eh, boju proti lakoti pa je na isti ravni kot države podsaharskega območja, torej moramo z Indijo začeti pameten dialog in podobnimi državami. Eh, torej pri državah srednje eh, visokimi dohodki je treba skrbeti za to, da bo izboljšan sistem zdravstvenega zavarovanja, socialni sistemi in tako naprej. Klasična razvojna pomoč s temi državami je pravzaprav stvar preteklosti. Kljub temu pa je treba z njimi nadaljevati sodelovanje. Dobro je, da postavljamo v spredje evropska načela dobrega upravljanja, demokracije in tako naprej človekovih pravic. To so točke, ki sem jih želel dodati. Hvala, gospod Neusser, za eh, eh, naprimer, gospod Gates nam je prejšnji mesec poročal o tem, kako dobra je naša razvojna politika in sicer je bil on Združenih narodov. Ampak eh, mislim, da se moramo kljub temu seveda tudi učiti iz pretokli, preteklih izkušenj. Predvsem gre tudi za komunikacijo tega, kar delamo in to moramo ustrezno eh, povedati tudi davkoplačevalcem. Tu potrebujemo popolnoma popolno preglednost, tako da bodo tudi davkoplačevalci razumeli naša prizadevanja. Uh, kaj Mitchell je prvi in potem komisija. Hvala. Najprej se želim zahvaliti eh, gospodu Gorencu, ampak kar zadeva torej sestanek za zaprtimi brati, mislim, da se ne smemo delati bolj važne, kot smo. Um, nevladne organizacije se sestajajo za zaprtimi vratami, komisija, sindikati. Če se želimo sestati za zaprtimi vrati, to lahko seveda storimo, ampak javno delo seveda opravljamo v javnosti, ampak mislim, da je dobro, da delamo delo tu, če pa se želimo ustrezno pripraviti na to in če nam pomagajo sestanki za zaprtimi vrati, potem zakaj ne. Charles Charles je, je rekel nekaj, o čemer ne moremo govoriti oziroma si ne upamo in sicer eh, rodnost, populacija. Eh, iz Irske so pred nekaj meseci bili tu neki, je bilo tu nekaj novinarjev in ko sem se z njimi pogovarjal in sem rekel, da se bo do, 1950. Leta, eh, do 2050. leta število povečalo za dve milijardi in tako naprej in večina bo potem v državah v razvoju. Torej, o populaciji vemo pravzaprav že zelo veliko če jim pomagamo pri razvoju, potem eh, in če bo prišlo do rasti in razvoja, se bo rudnost zmanjšala eh, sama po sebi, kajti to je povedano, tu, povezano seveda tudi z varnostjo in tako naprej. In zato mislim, da nas ni treba preveč skrbeti eh, za to, kajti razvoj bo prispeval k temu. Torej v tem odboru in v parlamentu in, m, m, m, mora nas biti sram, smo. Eh, eh, izglasovali resolucijo eh, v zvezi s prisilnim splavom. Torej 100 milijonov žensk uh, eh, splavijo zato, ker uh, so ženske, uh, oziroma od, od, od deklic, ker so ženskega spola in o tem potrebujemo seveda tudi odprto razpravo, uh, tudi politično korektno razpravo. Jaz sem glasoval za reproduktivno zdravje in mislim, da moramo pomagati ljudem pri zdravstvenih zadevah, ampak ne pri takih majhnih vprašanjih. Uh, temveč bolj nasplošno, kje tudi lahko najdemo nekaj skupnega. Torej, reproduktivno zdravje in potem pomak, pomoč ljudem, da, ljudem, da tudi vedo, vedo več o kontracepciji. In moramo se dogovoriti za to, kar nam je skupno in s tem bomo tudi lažje pomagali ljudem v teh državah. E, torej, ne gre samo za politične razprave. Vsi Eh, moramo biti proti prisilnim eh, splavom in proti drugim zadevam v zvezi s tem. Nihče ne more iti domov in reči, glasoval sem za eh, ta, to vrsto splava. Ženskam in tudi moškim s tem v teh državah dajemo možnost, da bolj načrtujejo, načrtujejo svoje družine. Um, Eh, lahko seveda združimo različne vedike reproduktivnega zdravja, ampak lahko iz tega naredimo nekaj skupnega in mislim, da bi s tem lahko pomagali ljudem, predvsem tudi v državah, v razvoju. Potem druga stvar, ki jo želim omeniti, v tem inštrumentu za razvojno pomoč prvič uh, omenjamo tudi cilje. 20 odstotkov uh, izdatkov za osnovno zdravje, za izobraževanje in tako naprej. Ne vem, kako se bo to zgodilo. Torej, ne vem, ali bodo to dr te države potem rekle, 20 odstotkov smo res porabili za izobraževanje, ampak ne vemo. To lahko vključuje tudi možnost, da sploh prideš do šole. Potrebujemo torej ukrepe in Katri Ešt je včeraj govorila o tem, da je Andrej Spilbeks Pil Eh, se ukvarja s temi ukrepi, imamo tis, cilje tisočletnja, zakaj ne določimo to, za kar smo se dogovorili v Evropski uniji, torej, da naredimo tudi nek spisek, kaj smo kot Evropski parlament, eh, eh, kaj smo kot parlament storili in da tudi nadziramo izvajanje. Torej, moramo tudi pozvati komisijo, da predlaga konkretne ukrepe, da potem tudi vidimo, ali smo te ukrepe dosegli ali ne. Na tem moramo ustrajati. Potem tretja stvar, koherenca, o tem sem govoril tudi že včeraj. To je pogosto velik skandal. Naš, če bi davkoplačevalci videli, da evropske inštitucije in nacionalne inštitucije, če bi bolj sodelovali, da bi lahko povečali denar, ki ga uh, namenjamo državam v razvoju, kjer še vsak dan umre 3000 otrok, če bi izboljšali, eh, torej lahko bi izboljšali učinkovitost za 30 milijard eh, evrov v mandatu uh, parlamenta, če bi bilo boljše sodelovanje med EU in državami članicami in davkoplačevalci bi bili šokirani, če bi to videli. Na nek način moramo spraviti skozi neko pobudo, da bomo bolje sodelovali z nacionalnimi parlamenti in dosegli to koherenco. Potrebujemo večjo koherenco. Ta denar lahko rešuje življenja ljudi. 30 milijard eh, evrov, pa to je ogromna vsota, Bill Gates na primer je rekel, da če bi eh, izpolnili 0,7 odstotkov, bi to pomenilo 30 milijard evrov letno več in to bi izkoreninilo revščino, to bi bilo seveda še več, ampak tudi 30 milijard v času mandata parlamenta, to bi bila velika vsota. In mislim, da je treba bolj eh, povezati torej, ses parlamenti, nacionalnimi parlamenti, doseči večjo sinergijo. Um, če imaš preveč prioritet, potem je tako, kot če jih sploh nimaš. To je ena od težav. Vse, kar delamo, je prioriteta. In povsod je tako, da moraš imeti. Uh, torej, da ima seznam, ko rečeš, ta prioriteta je izpolnjena, sedaj na vrsti naslednja in tako naprej. Redno je treba tudi um, na novo uvrščati te prioritete, ampak to je možno samo, če imamo ukrepe in če uh, vemo, da, določ, da je cilj bil dosežen oziroma da cilj ni bil dosežen. Mislim, da nas čaka še dolga pot da bomo v prihodni razvojni politiki bolj učinkoviti, ampak mislim, da so možne številne izboljšave in to, kar je povedal Šal, danes nam bo pomagalo, da bolj osredotočimo svoje delo. Hvala, gospod Mišel. Gos vem, da sta tu gospod Malo in gospa Moro in da želita spregovoriti in želim ju prositi, da se odzoveta tudi na razpravo. Torej, da ne prebereta samo nekaj, kar ste pripravila danes jutraj ali včeraj eh, popovdan in nas dolgočasite s tem temveč, da se odzoveta na današnjo razpravo. Kaj ti danes smo slišali pomembne stvari in tudi vaš prispevek, eh, naj prispeva k, torej, k tej inter, k interaktivnosti med nami in vami. Torej, sedaj je še v teku predhodna razprava, preden se bo pripravil zakonodajni akt za to. Euh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Görens, za to eh, zelo eh, zanimivo predstavitev vašega mnenja o našem dokumentu. Ta dokument je pripravila in sprejela komisija vendar pa uh, s uh, podporo in uh, strinjanjem zunanje službe oziroma službe za zunanje delovanje. Uh, v, v glavnem se s vami strinjam, ampak naj vseeno povem, kakšno je naše stališče. Ta agenda naj bi se osredotočila na prioritete razvojne pomoči, zato ker se je uh, Eh, svetovni kontekst spremenil in se še vedno zelo hitro spremenijo. Evropski konsens torej po našem mnenju ostana relevanten, čeprav vemo, da bi ga lahko v določenih pogledih tudi nekoliko modernizirani. Ampak temeljne vrednote, načela, sili evropskega konsenza pa ostajajo eh, in predstavljajo ta Eh, okvirni dokument, ki ga podpiramo. Potem še dovolite dve ali tri besede v zvezi s spreminjajočim se kontekstom. Gospodarska rast je bila dosti eh, večja v zadnjih osmih desetih letih, eh, tudi v najrevnejših državah, ampak ta rast se ni sorazmerno prenesla v eh, izboljšano življenje, v zmanjšanje revščine in tako naprej. Skratka, pomen vključne rasti oziroma vključujoče rasti, kar smo podarili v tem dokumentu, to pomeni rast, v kateri bodo odeleženi in od katere bodo imeli koristi vsi segmenti družbe, zlasti najrevnejši segmenti, E, tu se pridružujemo konceptu e, Svetovne banke rasti za revne, ampak e, ta rast mora vključevati tudi nastajajoči srednji razred. To, kar je pa novo, pa je podarek, ki ga dajemo na odpiranje novih delovnih mest, na krepitev sistemov socialne varnosti ki eh, morajo eh, se razvijati izven tradicionalnih socialnih sektor. V nekaterih državah članicah ostajajo zdravstvo in pa eh, šolstvo glavna sektorja za spodbujanje napredka. Potem je tu še treba povedati, da je vedno več akterjev na področju eh, razvojnih politik. Gospod Görens je pomenil, da je zelo pomembno eh, Eh, začeti z bolj strukturiranim dialogom s tistimi, ki jih imenujemo novo nastajajoča gospodarstva in eh, da, mora, da jih moramo zavestiti o njihovi odgovornosti za svetovno rast in za porazdelitev te rasti. Mislim, da je to eden od eh, elementov, ki jih naša agenda ne obravnava oziroma ne daje Eh, vseh odgovorov, ampak odpira vrata eh, za sklepanje različnih eh, partnerstev. Danes ste omenili tudi bodočnost odnosov z državami Latinske Amerike. Tu je treba še veliko narediti za to, da bi opredelili svoje glavne strateške prioritete v novi obliki sodelovanja, ki jo želimo razviti s tistimi državami, za katere menijo, menimo, da so dosegle ustrezen eh, nivo razvoja, ki jim bo omogočil mobilizirati svoje lastne zmogljivosti za reševanje svojih eh, problemov. To so problemi, kot so revščina, neenakost in tako naprej. Potem mi dovolite, da komentiram še en ključni element, to je pa načelo koncentracije. Načeloma se verjetno vsi strinjamo, ampak eh, vsi vemo, da bo v praksi izredno težko uresničiti eh, ta cilj. Trenutno pripravljamo smernice za program, za naše vodje delegacij. To je za nas zelo pomembna zadeva, ampak vemo, da Eh, Evropsko unijo stalno prosijo, da intervenira tu ali tam. Se pravi, eh, načelo koncentracije bo res bistven izziv za operacionalizacijo te agende. Potem pa še besedica o eh, usklajevanju oziroma koordinaciji, če želite. Ta agenda pred, predlaga v bistvu dva ukrepa. Prvi ukrep je izboljšati naš dialog, naš skupni pristop do poročanja o rezultatih eh, eh, razvojnega sodelovanja. Drugi eh, vidik pa je skupno programiranje, kako izdelati eh, skupne strategije. In če dovolite, gospod predsednik, Tu bi želela dati besedo kolegu iz eh, službe za dunanje eh, za delovanje Felis Fernandez Show, ki je tukaj z nami. Potem je tu še ena bistvena točka, ki ste jo mnogi omenjali. Ta točka po mojem mnenju zasluži še dodatne razprave. To pa je vprašanje vedno večje prioritete ki naj se daje upravljanju, demokratizaciji, eh, dobremu upravljanju javne uprave, fiskalnim reformam in tako naprej. To je ena bistvenih točk agende za spremembe in ta agenda tudi povdarja našo pripravljenost, da se eh, odločamo za določene vzpodbude, torej moramo oblikovati take politike, ki bodo, bodo, ki bodo vsebovale spodbude, da podpremo spremembe in reforme. To se nam zdi boljše, kot pa preveč ustrajati na eh, pogojevanju pomoči in eh, zelo pozorni bomo na te vedike. Tu naj omenim še eno sporočilo o proračunski pomoči. Tudi ta vsebuje močno politično dimenzijo. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala, gospa Moro. In sedaj gospod Fernandez So. Prosim, da ste, ste kratki, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. To je prvič, da govorim v tem odboru. Sem Felix Šo in sem vodja odbora za razvojno pomoč v Evropski službi za zunanje delovanje. Sem diplomat iz Španije, torej prihajam iz Španije. Eh, in v Španiji sem že deloval na tem področju. In zato sem potem bil imenovan tudi za vodjo oddelka za razvoj v službi za zunanje delovanje. EAS oziroma Evropska služba za zunanje delovanje poskuša eh, združiti ljudi različnih porekl, kar zadeva agendo za spremembe, vam lahko zagotovim, da sta komisija in naša služba tesno sodelovali pri pravi tega dokumenta in sicer tako, da je prišlo do Eh, posvetovan med službami DIFCO in IAS in obesta skupaj pristojni. DIFCO je seveda vodilna pri oblikovanju eh, razvojne politike, vendar pri notranjih usklajevanjih je bila naša služba eh, so odgovorna za pripravo tega dokumenta. Seveda je vaša naloga, da ocenuj, ocenite naše delo in um, Cenim to, kar je povedal gospod Görens, da je treba zagotoviti jasno razdelitev vlog pri eh, teh eh, v okviru te agende za spremembe. Torej, sliša vsem, um, eh, da so nekateri rekli, da se ne ve natančno, kje še be, obstaja soglasje glede razvojne pomoči. Vemo, da smo bili v preteklosti razmeroma uspešni pri tem in mislimo, da je treba v dokumentu povedati predvsem, da se je svet spremenil in da so zato potrebne spremembe. Novi akterji so, v novembru smo bili v Buzanu, svet se je spremenil in zato moramo tudi spremeniti kak, način, kako mi izvajamo. Uh, um, svoje delo. Mislim, da se moramo čestitati eh, tudi k temu, ker smo prispevali um, in pomagali državam, da se izkupljajo iz revščine. In seveda se moramo tudi v prihodnje osredotočati na to, ampak moramo bolj usklajevati in diferencirati. In to je vsebina agende za spremembe. Mislim, da tako kot vsi je agenda postavljena na dve nogi in sicer človekove pravice demokracija in na drugi strani so eh, trajnostni razvoj in rast. In to, kar poskusimo storiti, je, da rečemo, ni možno vse pa vsot. To ne pomeni, da se oddaljujemo od soglasi doseženih v EU, da opuščamo Eh, področja, ki so bila sedaj področja soglasja, temveč moramo biti bolj selektivni, da bomo bolj učinkoviti. Učinkoviti z vidika EU, pa tudi um, iz vidika držav, kjer pomagamo. Uh, bolj uh, uh, v odnosih z državami in da bomo bolj učinkovito pomagali ljudem. Uh, Veliko sem slišal zelo zanimivih komentarjev, naprimer sem mnenja, da moramo seveda se vprašati, eh, kako s tem ravnati v prihodnje, predvsem eh, kako organizirati redni pregled. Veliko se je spremenilo in se je spremenilo in agenda za spremembo zrcali prav to, kar zadeva eh, to, da se moramo osredotočiti na določena področja, je jasno. Moramo se omejiti na tri področja, to je gotovo izziv, vendar je to tudi politično stališče Evropske unije. Moramo izbirati doslej, smo prav tako morali izbirati, ampak obveznost ni bila tako močna. Sedaj pa moramo res selektirati, izbrati tiste, tista področja, ki so prioritete partnerskih držav in kjer um, prihaja do dodane vrednosti s pomočjo EU donatorjev in držav članic. Torej, to so politične odločitve, ki jih moramo sprejeti. In nekaj je bilo rečeno tudi o usklajevanju različnih programov. Ne vem, Mislim, da smo eh, poudarili pomen tega skupnega načrtovanja, skupnega programiranja. Eh, služba za zunanje delovanje in tudi komisija si prizadevata za to, da bi to skupno načrtovanje dobilo še večjo težo v prihodnem obdobju to bo ena torej, od prioritet, da se usedemo skupaj z državami članicami, da vidimo, kdo dela kaj, kako so razdeljene naloge, da bi na ta način dosegli večji učinek. In seveda bomo tudi odgovorni za, to, za način našega dela in tudi za rezultate, ki jih dosežemo. Če se usedemo skupaj in usklajujemo delo, ne bomo samo bolj učinkoviti pri razvojni pomoči, temveč tudi v načinu komuniciranja naših eh, ciljev v zvezi zvezi z razvojem. Mi smo globalni akter, to je bilo večkrat rečeno in eh, Združito, mor, združiti moramo vse moči, tako da bomo res prepoznavni, še bolj kot smo doslej. In zato eh, se strinjam z gospodom Mičklom, da je treba se bolj povezati z nacionalnimi parlamenti v eh, razpravah s državami članicami. Opozarjamo na to in seveda je treba Eh, tudi v nacionalnih parlamentih spodbujati to idejo za večje usklajevanje. Torej, trudili se bomo za to skupno programiranje, nekaj je bilo rečeno tudi o lastništvu. V agendi za spremembo želimo um, sinhronizirati uh, prioritete držav, s katerimi sodelujemo z našimi prioritetami. Mislim, da je to tudi velik izziv, torej da imamo programiranje, ki je prilagojeno njihovemu razvojnemu ciklu. E, in tu lahko pr, spet sodelujemo z državami članicami Združenih narodov, tako da e, bolj se vključimo v izvajanje nacionalnih razvojnih programov. Ob koncu o diferencijaciji naslednje seveda eh, potrebujemo tudi diferencirana partnerstva, kaj ti države, hvala Bogu, se same tudi izvličejo iz revščine. Tu moramo seveda upoštevati, ko krojimo eh, našo politiko razvoja. In tako, kot je povedala včeraj visoka predstavnica, moramo pri nekaterih državah eh, še naprej ohranjati pomoč za odpravo revščine pri drugih gre bolj za pomoč pri razvoju in pri tretjih spet tako, da jih spodbujamo, da te države pomagajo druge, pri, drugim pri razvoju. Hvala za ta zelo jasen komentar in uh, veselim se uh, nadaljnega dialoga s službo za zunanje delovanje in tudi s komisijo. In tako kot je povedal Gorans, uh, bodo potrebne tudi še poglobljene razprave, ampak eh, gospod Čov, ste že danes ste ubrali to pot in povedali veliko uh, zadev, ki eh, so vsebinsko zelo pomembne. Gospa Keller, zelo nakratko. Gospa Mro, omenili ste, da potrebujemo posodobitev tega soglasja in jaz sem pravzaprav pričakovala, da boste to eh, storili, ampak kolega iz službe za zunanje delovanje je rekel, da se to ne bo zgodilo. Torej, kaj se bo zdaj zgodilo s tem soglasjem, ali bo to posodobljeno ali ne? Mogoče nisem bila dovolj jasna, kar sem rekla, je, je da je to evropsko soglasje še naprej relevantno. Če si ga preberemo, potem se določene zadeve nanašajo na cilje iz preteklosti, ki mogoče zahtevajo določeno posodobitev, ampak to so podrobnosti, pravzaprav ne predvidem, predvidevamo. Uh, splošnega ažuriranja tega soglasja na evropski ravni. Sedaj pa prosim Charlesa, da pozame to razpravo, ampak prosim ga, da kratko, da je kratek, ker nam že zmanjkuje časa. Jaz sem vedno zelo kraten, gospod predsednik. Gospod Kortec, vsem se strinjam, kar ste rekli. Gospa Keller, za zaprtimi vrati. Imeli smo že javne razprave o načinu, kako Eh, bomo sodelovali z evropskimi institucionalnimi eh, partnerji. Mislim, da to ni dovolj eh, prineslo. Včeraj nam je Lady Ashton rekla, da smo sredi dela v bistvu in da še ne vemo, kakšen, no, kakšno bo to delovišče na koncu in nam je želela veliko sreče. Ta odgovor ni zadosten. Želel bi vedeti, kaj v bistvu je. Ali mi to, kar pripovedujejo, a je to res ali ne. Ampak določen, določen neugodn občutek pa obstaja tukaj. In eh, to je predvsem eh, normalno, če je vključenih več entitet. Zato, ker ta javna razprava ni kaj dosti prinesla, sem se odločil predlagati novo obliko, sestanek za zaprtimi vrati, tako da bi mogoče kaj povedali tisti ljudje, ki pred kamere mi nočejo govoriti. In do sedaj javna, eh, javni sestanki niso nič rekli, nihče ni nič rekel zelo na glas. Tako ne bomo rešili problemov. In to je zadnji poskus če se vsem vse žvižga, se žvižga tudi meni. Ne vem, zakaj eh, poskušamo eh, vedno, eh, vedno, vedno zbližati eh, svoje eh, stališče, pa je vsem vse eno. In zato bi želel, da, mora, da bi institucionalni akteri delali skupaj. Svet, komisija in parlament. Eh, kako smo dosegli tudi evropski konsens. Ti trije akteri pa se sedaj več ne pogovarjajo. Svet je čisto tiho in tega mi je žal in bili smo v Kinšasi. Svet sploh ni bil tam in smo izpadli neumno. Potem smo bili še dru, drugje, kjer tudi sveta ni bilo in tam smo izpadli kot idioti. In tako se smešimo pred zunanjim svetom. In zato še, bi želel to slabost končno odpraviti. To e, ne moremo več e, odlagati v nedogled. Potem kriteriji ekskluzivne eh, rasti. Ta kriterij je preveč izključujoč in ne prinaša rešitev za najrevnejše. Mi se moramo postaviti ob revne in če rast ne bo koristila revno, nima nobene moči. In stvar politike je, da pove, da tisti, ki proizvajajo eh, bogatstvo, so tudi odgovorni za določene stvari. Ne more biti vse na ravenih komisije in držav članic. Tu so še drugi eh, akteri, ki, eh, ki tudi nekaj služijo, pa naj še oni malo eh, prispevajo k našemu delu. Zasebni eh, sektor. Isto velja za zasebni sektor. Zasebni sektor ima iste odgovornosti, tudi oni morajo služiti nečemu, ne pa samo sami sebi. Potem načelo lastništva, partnerstva, to moramo vzeti resno. Če ljudje ne bodo projektov vzeli za svoje, ne bo ratalo nič trajnostnega. Naši partnerji morajo to politiko vzeti za svojo, vendar pa morajo imeti možnost povedati tudi, kaj oni želijo povedati. Kar zadeva rodnost. Nekati, nekateri so čisto ponoreli samo zato, ker sem omenil ta problem. Me sploh niso poslušali. Ne delam propagando za uh, prisilni splav. Ne, sploh ne. Ravno obratno. Rekel sem, da gospa Oba, ki je neverjetna ženska, to je ona je deset let vodila uh, sklad za prebivalstvo Združenih narodov. Ona je prihajala iz uh, eh, Saudske Arabije. In ona bi lahko uh, Eh, prinesla dobre novice o tem, kako se lahko zagotovi pomoč pri porodu, ampak se je srečala z najhujšim odporom najhujših reakcionarjev. To je nedopustno, kajti moralno uh, je bilo slabo to, kar so ji naredili. Ona je rekla, da se. Da, uh, je treba preprečiti, siliti ženske, da rojevajo otroke samo zato, ker jih hoče otrok. Ampak to je, ostane pri tem, ne gremo dlje. Torej, treba je spoštovati dostojanstvo ženske. To mora biti centr vseh naših ukrepov. Potem eh, rodnost. Če imamo tri odstotno demografsko rast in tri odstotno eh, gospodarsko rast, rasti ni, to je ničelna rast. To dejstvo je treba upoštevati v državi, kjer prebivalstvo raste zelo hitro. Tam eh, potrebujejo dosti hitrejšo in višjo gospodarsko rast kot tiste države, kjer je rodnost praktično na nuli. Gospod Neuser eh, se strinja z mano. Gospod Kačmarek, z vsem spoštovanjem. Veliko lepega sem povedal v vašem poročilu. Strinjam se z vami, da problem rodnosti ostaja delikaten. Ampak eh, ne strinjam se pa z vami eh, o tem, da zaradi tega, ker je to občutljiv problem, ne bi o njemu eh, smeli govoriti. Mislim, da moramo preseči stereotipe, zaradi katerih je ta parlament kar naprej razdeljen in ti stereotipi ne eh, bogatijo razprave. Vam nič ne očitam ampak mislim, da se moramo potruditi in se soočiti tudi z občutljivimi vprašanji. Eh, eh, kar ste pa še povedala vi in gospod Mečer, to je pa v redu, s tem se pa strinjam. Komisija je upravila dobro delo, po mojem mnenju zelo dobro delo je upravila. So kakšne točke, ki jih bo treba malo pojasniti in to bom upošteval tudi pri pripravi predloga rezolucije, ki jo boste kmalo dobili. Malo težav imam z datumom, ki je zelo blizu za predstavitev te resolucije. Ampak mislim, da moram to vse eno narediti, zato ker se bo svet srečal eh, maja eh, in tako so že začeli odštevati. Če sem koga užalil, bi želel na koncu povedati, da sem vse eno prijatelj vsem tistim, ki se mogoče čudi, čutijo nekoliko užaljene. <laughs> Tour de Force, <laughs> right? Charles, thank you. Najlepša hvala, Charles, za to in veliko uspeha ti želimo pri pripravi te resolucije in pri sodelovanju z kolegicami in kolegi. Sedaj pa pozdravljam veleposlanika Kenije v našem, naši dvorani, gospod Kedi Kitogram je to, pa tudi njegovo ekscelenco gospoda Lodrika Prijanda, ki je vodja delegacije Evropske unije v Keniji. Vesel sem tudi, da vidim gospoda Johna Corija, sopredsedujočega skupne uh, skupščine EU in AKP držav. Prosim, če se malce umirite v dvorani. Naslednja, zadnja točka na dnevnem redu je predstavitev osnotka poročila delegacije odbora Evropskega parlamenta za razvoj z obiska v Keniji. Eh, v delegaciji so bile gospa Štifler, gospa Sargentini in gospod Cortes Lastra. Gospod, eh, gospa Štifler, ki je vodila delegacijo, danes ni tukaj prisotna, zato bo gospod Cortes Lastra predstavil poročilo. Pozdravljamo tudi v dvorani predstavnike celepa <clears throat> neformalne koalicije evropskih organizacij, ki sodelujejo s pastoralnimi skupinami v vzhodni Afriki. Tudi oni so bili vključeni v priprave na obisk naše delegacije in bodo lahko prispevali k tej razpravi s svojimi izkušnjami. Gospod Cortes Lastra bo najprej predstavil osnutek poročila in eh, prvi poročila, potem bomo imeli kratko predstavitev predstavnikov CELEPA in potem razpravo o eh, problemih, s katerimi se v vzhodnji Afriki soočajo pastoralne skupine. Gospod Cortes Lastra, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Gospa Štifler, ki danes ni tukaj prisotna, je ja. pripravila z našo pomočjo to poročilo. Pozdravljam pa naše cenjene goste, ki so se nam danes pridružili. Morda bomo imeli priložnost prisluhniti tudi njim. Poleg tega bi želel pozdraviti predstavnike komisije in sveta, ki bodo morda tudi sodelovali v naši razpravi kasneje. Želel pa bi se zahvaliti za vse delo članicama delegacije. Sveda pa hvala tudi za odlično sodelovanje, ki smo ga bili deležni sa strani naših gostiteljev pozdravljam tudi ekscelenco veleposlanika Kenije v Belgiji v naši dvorani. Cilj te delegacije, tega obiska, je bil proučiti krizo z prehrambnimi proizvodi v Keniji. Ukvarjali smo se z vprašanjem dolgoročne varnosti ob oskrbe za prehrano v Keniji, zlasti pa v no, severnem delu eh, Kenije, ki je deležen naše razvojne pomoči in eh, kjer so večinoma živi na reci lokalno prebivalstvo. Različne programe na področju prehrane, eh, upravljanja z živili, z vodami smo pravčili poskušali smo ugotoviti, kaj lahko storimo glede na uh, nevarnost eh, in grožnjo uh, naravnih katastrof, zlasti v sušnih in polsušnih območjih. Bili smo tudi v mestu Orvi, kjer poteka več projektov, s pomočjo katerih uh, poskušamo se zoprstaviti posledicam suše potem eh, s pomočjo katerega se uvajajo tudi nove polščine v okviru programov EU in lokalne civilne družbe na območju s kenijskimi oblastmi smo se pogovarjali med drugim tudi z predsednikom vlade in parlamentarci ter tudi predstavniki mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij, ki sodelujejo v delu humanitarne oziroma človekoljubne pomoči v Keniji. Veliko Kenicev danes trpi zaradi suše. Večinoma so to živinorejci, ljudje na podeželju, eh, ki so mnogi izgubili ogromno živine zaradi suše. Suša je zelo resen dejavnik, ki je prispeval k nastali krizi, ampak naša delegacija prišla do ugotovitve, da bi se krizi dalo zoprstaviti z ustreznimi predhodnimi ukrepi, zlasti ukrepi, ki bi jih nova vlada morala sprejeti ena od glavnih, eh, eden glavnih eh, vzrokov te krize je eh, pomanjkanje politične volje in neustreznih investicij. V eni od regij imamo zelo veliko prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine. Samo 10,5 odstotkov žensk in 2,6 odstotkov žensk je pismenih v Keniji. Zelo malo je asfaltiranih cest v celotni deželi in nasplošno rečeno je infrastruktura zelo slaba. Delegacija meni, da bi vlada Kenije lahko naredila bistveno več, da bi pomagala pri odpravljanju posledic suše. Delo, ki ga upravljajo nevladne organizacije in civilna družba s pomočjo tujih sredstev, to so programi, ki jih mora vlada prevzeti in jih voditi na državni ravni, tako da bi pomagala prebivalcem, ki trpijo zaradi suše in ki so v resnično obupnem stanju. Brez ob, eh, nadaljnih naložb sušna in polsušna območja ne bodo postala območje, kjer se lahko prebivalci naseljujejo oziroma kjer lahko sploh preživijo. Sistem meril za eh, ugotavljanje tveganj je treba tudi razdelati, zato da bi lahko dolgotrajne oziroma dolgoročne trajnostne programe uh, začeli izvajati. Delegacija je prepričana, da sistem živinoreje ima prihodnost. Zakaj? Zato, ker je to neka gospodarska dejavnost, ki eh, spoštuje okolje in eh, ki je na ta način vzdržna na daljši rok. Ampak bistveno pomembneje pa je izboljšati trženje zlasti mlečnih proizvodov, pa tudi živine, če hočemo, da bo ta sektor bolje deloval. Na afriškem rogu delegacija ustvarja, je, vladajo katastrofalne razmere, ampak potrebno je zaradi uh, izboljšanja infrastrukture postaviti na, vla, na vladnih uh, ravneh uh, nove programe. Financiranje Izvajanje projektov je torej potrebno za to, da bi zagotovili varnost eh, oskrbe z hrano. Tudi institucije, lokalne institucije se morajo bolj odgovorno vključiti v odpravljanje posledice suše. Potrebne inštrumente je treba tudi vzpostaviti za iskanje učinkovitih in trajnostnih rešitev. Mednarodni donatori, kot je Evropska unija, lahko delajo samo uh, ob, po, pod pogojem, da so ustrežni, ustrezni okviri in infrastruktura vzpostavljeni. In če bo ta okvir vzpostavljen, bomo lahko hitro se odzvali in sodelovali tudi z kenijsko vlado, čeprav tukaj že vsi zamujamo. Zato je bistveno hitro delati, da bomo reševali življenja, pa tudi, da bomo gospodarstvo te, drž gospodarstvo te države lahko postavili na trdnejše noge. In treba se izogniti človekoljubni krizi. Zato je treba povečati zmogljivosti upravičencev in dobitnikov pomoči, da le to tudi prejmejo in izkoristijo. To je pomembno na lokalni ravni, potrebno pa je tudi najti dolgoročne in eh, trajnostne rešitve, ko gre za odziv na uh, sušo. Delegacija je pripravila celo vrsto uh, priporočil, zlasti, ko gre za sistemske spremembe, pa tudi v zvezi z Eh, odpravljanjem gospodarskih in socialnih neenakosti, zlasti v sušnih in polsušnih območjih. Tam je akutna potreba za to. Trajnostne, vzdržne rešitve so pomembne in sprejeti je treba jasne politične odločitve za to, da bi lahko eh, podprli vse različne opcije, ki se nam ponujajo. Če tega ne bomo naredili, bo naslednja suša povzročila še, hujše, še hujšo katastrofe in posledice. Evropska unija mora tukaj ponuditi kot partner svoje rešitve. Skupaj z eh, vlado Kenije moramo zagotoviti ustrezna jamstva, da bo vlada resnično uporabila vsa sredstva za odpravo suše. Hvala. Hvala, gospod Kortes Lastra, za predstavitev tega poročila obiska delegacije. Sedaj pa dajem besedo predstavniku Celepa. Sedem minut imate na voljo hvala. Najprej hvala, da ste nam dali možnost, da vam predstavimo svojo organizacijo. Gre za veliki ziv, ki ga lahko imenujemo, kakšna je prihodnost pastoralne dejavnosti v Afriki. Slišali smo pravkar, da se nadaljuje humanitarna kriza v Keniji in vprašanje, ki se pojavlja, je, kako se mi lahko vključimo v odpravljanje te krize. Pastoralna dejavnost, nekateri pravijo, je mrtva ali umira v Afriki in da je treba pastoralno delo eh, spremeniti, ga modificirati. No, to je uh, pripomba, ki jo v Afriki v političnih razpravah človek dosti krat sliši. Ampak bolj pomembno je naslednje. Obstaja še en drug vidik, ki je manj poznan. Gre za dejstvo, da obstaja zelo dinamična gospodarska dejavnost eh, v teh območjih, zlasti na področju živinoreje. Trgovina za živino v, na uh, afriškem rogu je bil, eh, torej to trgovanje je lani ustvarilo eno milijardo eh, dolarjev. Pravzaprav že več let je ta milijarda dolarjev številka, ki jo dosegajo. To je torej, čeprav ni statističnih podatkov, druge vrste zelo pomembna dejavnost. Prihodnost pastoralnega dela je po našem mnenju je seveda povezana z celo vrsto eh, gospodarskih dejavnosti in z dostopom do trga letem. Če imamo dobro, dober dostop do trga in mobilnost, so te eh, pastoralne dejavnosti neke vrste klasične dejavnosti. Vsekakor pa v okviru pašništva potrebujemo več eh, komercializacije in dostopa do trga. Eh, nekateri pa, eh, pastiri oziroma eh, tisti, ki se ukvarjajo s pašništvom, eh, se urbanizirajo, se izobražujejo, svoje družinske člane pošiljajo na delo v druga območja in ti potem eh, svoje dohodke pošiljajo domov. Ampak to, kar je prisotno v političnih razpravah, je žal četrto področje. Namreč število tistih, ki opuščajo pašništvo in so na ta način postali zelo revni. O tem uh, je veliko govora, ko gre za humanitarne odzive. Če poskušamo razumeti, zakaj gre, naj vam to ilustriram z dvemi področji. Območje med mm, Somalijo in Kenijo. V preteklosti smo imeli v 20 letih pred, preteklega stoletja veliko pastirjev, ampak počasi se je to komercializiralo, sedaj imamo komercialne, zelo produktivne proizvajalce, ki uporabljajo sodobne sisteme, zato da dajo nov uh, zagon tej uh, dejavnosti in trgovini za živino. Pomeni, da rastejo v dru, uh, družbeni uh, lestici. Vendar obstajajo tudi nekateri, ki so bolj urbanizirani, ki so podjetniški, inovativni in razvijajo nove gospodarske dejavnosti kot dopolnilo tradicionalnemu pašništvu. Seveda pa imamo tudi ljudi, ki opuščajo ta sistem pašništva in zato ostajajo brez vsega in se prebijajo skozi življenje z veliko težavo. In to so ljudje, ki naj bi bili vključeni v humanitarno pomoč. Tukaj je bistveno naslednje. Komercializacija je eden od gonilnih dejavnikov v neenakosti, eh, ko gre za bogatstvo med ljudmi. In zato je treba imeti to splošno razpravo o agendi za spremembe, zlasti, ko gre za rast. Rast v teh območjih je prisotna, ampak eh, ni koristna za vse. Nekateri zaradi rasti bogatijo, drugi pa postajajo še revnejši potem Uganda, območje Karamoja. Tukaj je uh, bistveno uh, skrčen dostop do, uh, zem, do javnega zemlišča, kjer bi ga lahko uporabljali pastirji za svojo živino. Zaradi tega postajajo mnogi še revnejši. Torej, prihodnost pašništva je odvisna od tega, kje ste. Obstajajo različne prihodnosti v isti, a, eh, istem območju. Torej, ne gre za homogene spremembe posod v pašništvu. Slika je zelo mešana, pestra. Kaj to pomeni? Vsaka politika in odziv v obliki pomoči je zelo, uh, mora biti zelo različna, kajti različne stvari se dogajajo v različnih območjih. Torej, nič nas tukaj ne more presenetiti. Kaj se je s pašništvom v preteklosti dogajalo? Če to veste, potem veste, da so to spremembe, ki so pričakovane. Skozi ta postopek eh, komercializacije so že šli recimo v bližnjem shodu in nekaterih drugih območjih sveta. No, mnogi želite uh, vedeti, kaj se da storiti bistveni, pomembnejši razvoj v zadnjem letu je bil nastanek političnega okvira Afriške unije za, za pašništvo v Afriki. Tukaj gre za povezovanje vseh politik eh, v Afriki na področju eh, stabilizacije pašništva. To je afriški politični okvir. Seveda Evropska unija lahko podpre ta okvir. Pri tem sta na voljo dve možnosti. Prvič pomoč Afriški uniji z viri, ki jih potrebuje, da bi ozavestili celotni kontinent o tem okviru. Druga stvar pa je z novim programiranjem, tako da bi tiste skupine v teh državah, ki se že povezujejo, eh, podprli, da bi jih na nek način nagradili zato da uh, se s tem okvirom ukvarjajo in ga izvajo. V tem okviru gre za dvojni uh, pristop. Prvič, podporo pašništvu kot produktivnemu sistemu, gospodarskemu sistemu. Kot smo slišali prej, je to sistem, ki lahko preživi. In glede na to, da je vreden eno milijardo dolarjev, ko gre za trgovanje za živino na leto, uh, in ta uh, trgovina se širi, je to vredno podpreti. Ampak istočasno je treba podpreti tudi alternativne možnosti za ustvarjanje prihodka za tiste, ki ne morejo ali pa nočejo ostati v tem sistemu. To sta samo dve točki. Tretja točka je to dolgotrajno vprašanje, kako uskladiti uh, razvojne in humanitarne programe in strukture. Mislim, da to poteka v Evropski uniji že desetletja, no tako kot eh, pri drugih donatorjih, ampak to je še vedno bistveno vprašanje. Suša ne, mo, ne sme presenetiti nikogar. Vemo, da je suša prisotna v teh državah, vemo tudi, kje in kolikokrat se bo pojavila. Ampak institucionalni oziv in institucionalna pomoč je takšna, kot da je to padlo z neba. Načrtovati je treba za, za boj proti suši. In končno, prihodnost se razlikuje od eh, eh, področja do področja. Torej, če hočemo podpreti ta politični okvir Afriške unije, moramo najprej analizirati posamezne države, ugotoviti, kakšni so problemi v posamezni državi. V ta namen pa seveda potrebujemo sistematično ugotavljanje tistega, kar je funkcioniralo v preteklosti in kar ni funkcioniralo v preteklosti z možnim sodelovanjem civilne družbe. Hvala. Filip, preden boste komentirali, bom dal besedo Rikardu. To, kar ste ravno kar slišali, ali se to usklada z, sklada s tem, kar ste videli na terenu?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 In to je uh, uveljavljen način dela. Potem sem dobil še več informacij. In eh, zato zelo pomembno pašnostvo vpliva tudi na druge dele E, Moele je regija na severu Kenije, na meji z Etiopijo in tako smo lahko videli, kako e, to pašništvo deluje. Zato se strinjam s tem, kar je rekel. Hvala lepa, Filip. Čekuje bardzo. E, Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej mi dovolite, da se zahvalim obema zelo zanimivima predstavitvama. Prebral sem tudi pisno poročilo. To poročilo je res odlično, zato ker vsebuje tudi zelo podroben deskriptivni del. E, no, kar zadeva pa zaključke, ti se mi zdijo zelo koristni. Zlasti bodo koristni za pripravo resolucij. Ti, ti zaključki enostavno izhajajo iz e, naše misije. Ravno tako sem vesel, da bo to poročilo Eh, da to poročilo povdarja pomen pašništva, naj vam navedem dva stavka. Prvi stavek. En glavnih razlogov krize je marginalizacija in kronični deficit vlagan v suha in polsuha območja. Drugi stavek leta 2011 eh, v času etničnih konfliktov je v teh območjih umrlo 350 ljudi. Veliko ljudi tega sploh ne ve. Veliko ljudi ne, eh, ne ve, da suša prineša toliko žrtev in da etnični konflikti povzročijo toliko žrtev. In zaradi tega je še toliko bolj prav, da se zanimamo za Eh, te teme. Meni se zdi, da, je, da, sta, da si poročili dopolnjujeta. Naše poročilo eh, govori o splošni podpori pašništvu kot dejavnosti, eh, gospodarske dejavnosti na določen način. To, kar pa podarja drugi poročevalec, pa je podrobnejša situacija. Mogoče je to poročilo bolj analitično. E, to poročilo podpira različne razvojne scenarije in menim, da gresta oba dokumenta v pravo smer. Zlasti se med sebojno dopolnjujeta. In ravno tako bi želel, da izkoristimo te zaključke obeh e, poročil. Ti zaključki so konkretni in kolegi jih lahko s pridom uporabljajo za pripravo resolucij in mislim, da moramo povedati to tudi tistim kolegom, ki jih danes ni. Much, Hvala lepa, Filip. Gospod Ludvik Brijed, mislim, da njemu ni treba govoriti, da gre za zelo široko teno. Tu ne gre samo za. Eh, pašništvo, ampak gre za mirovni proces za pobude Kofi Anana. Prosim, gospod. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti eh, gospodu Lastro za poročilo, ki ga je pripravil, eh, tudi kolegom, ki so mu pomagali. Nočem izpasti aroganten ampak naj povem samo to, to je v skladu s tem, kar smo pripravili v osnutku ocene o, eh, pardon, o osnutku navodil za eh, ocenevanje potreb po naravnih katastrofah. Kot je Filip Kačmarek ravno kar povedal, so ta priporočila zelo koristna, so tudi v, sklu, v skladu z oceno PDNA preden pa nadaljujem, se želim opravičiti za to, ker delegacija ni bila tam eh, takrat, ko ste bili vi tam. Eh, bil sem bolan. In eh, eh pozdravljam tudi svoje kenijske sogovornike, kenijske eh, kolege, ki so tu. Je pomembno in bo pomembno tudi v, da, v prihodne, da se eh, natančno pre, preučijo kronični vzroki eh, pomankanja hrane in pa posledice lete, to je podhranjenost. Zato je več eh, razlogov. Politični razlogi so to, potem je tu marginalizacija eh, suhih območij in zaradi tega premalo investicij, potem je en dejavnik tudi negotovost in nevarnost na severu, ki je povezana tudi situacija v Eh, Somaliji in pa tudi revščina eh, velikega dela prebivalstva. Da bi preprečili take katastrofe, se strinjamo s tem, da sicer ne moremo preprečiti suše, ampak lahko eh, preprečimo posledice z boljšim in celovitejšim načrtovanjem. In eno vprašanje je nova strategija za afriški rok treba je izboljšati situacijo v Somaliji. Saj mi ni treba o tem veliko govoriti, ampak videli ste, kakšen je bil izid eh, eh konference v Londonu prejšnji teden. In, eh, in Aleksandr Rondo, posebni predstavnik EU, je bil pred dvema tednoma prvič v tej regiji in verjetno ste kaj slišali od njega o tej novi strategiji. Potem treba je zagotoviti eh, razvoj suhih in polsuhih eh, območij in podpreti pašništvo bodočnost pašništva, komercializacija, to ni lahka stvar. In e, seveda so e, ljudje, ki živijo tam, tisti, ki morajo odločati, mi moramo e, podpirati njihove odločitve, tega se moramo zavedati, ne moramo tu diktirati, kako naj se stvari odvijajo. In zato je zelo pomembno tudi vedeti, kako hitro raste prebivalstvo v rogo Afrike. Lahko se zgodi, da enostavno ne bo več prostora. V času neodvisnosti leta 1963 niti 7 milijonov eh, prebivalcev ni bilo to. Danes jih je 40 milijonov. Vsako leto se število prebivalstva poveča za 1 milijon, kar pomeni, da bo 50. Eh, leta prebivalstvo Kenije eh, doseglo 83 milijonov, kar je povsem nezdržno. In to je spet predvsej kontroverzno vprašanje če se želite s tem ukvarjati oziroma ga rešiti na kakšen pameten način. Ampak srednje ročno skušamo oblikovati celoviti eh, pristop. Zgodne posvetovanje je ključnega pomena, potem varovanje prihrankov od gospodinstva, to lahko zmanjša potrebo po humanitarni pomoči. Potem je tu še odgovornost in vloga nacionalnih vlad. Eh, v tem primeru nacionalne eh, kenijske vlade. Ta, ta je ključnega pomena. Mi moramo kenijski vlagi pomagati, pa smo to mi kot Evropska komisija ali eh, humanitarni urad oziroma urad za humanitarno pomoč. No, kot vodje delegacije imamo dve funkcije. In zelo dobro je, da kenijska ustava in tudi politika kenijske vlade priznavajo, Eh, specifično vlogo pašništva. In kot veste, je poseben sklad bil ustanovljen, namenjen podpori suhim in polsuhim območjem. In potem eh, eh proces ustavne oform, reforme, ki bo pomenil eh, decentralizacijo eh, pristojnosti, ta še poteka. In eh, verjetno bo eh, prenos. Eh, moči na lokalne organe tudi koristil. Kenijska vlada je 70 milijonov evrov na, v letu 2011-2020 eh, nameni, namenila eh, odpravljanju posledic suše. Torej, to vključuje eh, uvoz koruze brez carine, potem sprostitev rezervo žita, potem eh, pomoč pri hrani, eh, pri prehrani otrok, eh, pri upravljanju eh, govedoreje in tu smo uporabili PDNA in celoten učinek suše se ceni na 12 milijard evrov. Na podlagi teh sklepov vlada sedaj pripravlja program rasti. Ta program rasti bi moral biti predstavljen na vrhu konec marca v Narajobju in bo vključeval tudi predloge za zagotavljanje eh, varne oskrbe s hrano v srednjeročju. Treba je kratkoročne načrte pripravljenosti vključiti v dolgoročne razvojne načrte. Ho, sa, ko sem jaz začel, takrat je urad za humanitarno pomoč napovedal eh, sušo in zato bi kolegom iz Eko čestital za njihove napore, ki so bili kar eh, precejšnji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Lepo je slišati, da Eko dobro upravlja svoje delo in da zna napovedati naravne katastrofe. To je gospod Ketli omenil prej, da bi bilo dobro če bi se zgodilo. Komisija, ali bi prosim lahko v dveh minutah se odzvali na to, kar smo slišali. Hvala lepa, nobene težave ne bo. Dve minuti bom spoštoval. Veliko lepih in dobrih besed je bilo slišati. E, tako e, se strani e, poročevalcev kot drugih. In strinjam se z gospodom Brijem komisija meni oziroma komisija je oblikovala pobudo glede na to, kaj se je dogajalo v, v afriškem eh, rogu. In sicer pobudo, ki naj bi pomagala eh, osposobiti ta del eh, sveta, da postane bolj odporen na krize in da se eh, spodbudi razvoj. In Varna oskrba s hrano je vedno pomembnejša. Veliko, veliko stvari, ki smo jih slišali, eh, je v skladu z eh, tem, kar predlaga komisija. Gospod Ketli je govoril o prihodnosti in različnih scenarijih eh, pašništva. In zato moramo razmisliti, kateri scenarij je tisti, ki zasluži našo pozornost. Seveda je tu eh, komercializacija, ampak ta ima svoje omejitve eh, v naravnih virih, v upravljanju letih in v smislu razpoložljivosti tal. Alternativne strategije za preživetje, tudi te imajo določene predpogoje in to so najbolj zaželene možnosti, ne smemo pozabiti eh, na tretjo možnost, ki tudi obstaja in sicer, da ustvarimo eh, varnostne ukrepe in eh, varnostne mreže in posebne ukrepe za marginalizirane skupine prebivalstva. Hvala lepa. Gospod Lastra, bi še želeli kaj povedati. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Najlepša hvala tudi sekretarjatu za upravljeno delo v času naše poti. Odlično upravljeno delo, sekretarjat. In želel bi vas obvestiti, da žal na delovnem sestanku delegacije EU v Somaliji smo izmenjali stališča in smo se tudi seznanili s situacijo v Somaliji. In el trabajo están realizando desde Nairobi con respecto a Somalia y la ayuda que ECO está pudiendo desarrollar. No, eh, tako da smo lahko istočasno, kot smo eh, bili v Keniji, opravili tudi nekaj dela za Somalijo. Eh, s, s pomočjo kenijske vojske s, eh, smo skušali priti do somalijskih pristanišč. Situacija je zelo kompleksna, ne bom se spuščal v podrobnosti. No, odnosi eh, območja Al-Shabaab s Severno Afriko, to je ob, območje, ki pozna polno problemov. No, ampak ostanimo pri našem poročilu, naj povem samo to. Eh, da smo imeli možnost organizirati ta sestanek in smo lahko tudi dobili nekaj podatkov o tem, kaj dela tam delegacija. In dela odlično. Želi vele poslani kakšno besedo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would like just to say... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Samo besedico ali dve, da se vam zahvalim za eh, vabilo na ta sestanek. Prav tako se zahvaljujem vodji eh, delegacije v Nairobiju. Poročilo sem prebral in želim ponoviti to, kar je že bilo rečeno. Po mojem mnenju je to zelo dobro poročilo, sebuje veliko dejstev in odpira veliko pomembnih vprašanj. Zlasti so mi všeč zaključki, kajti ti so podlaga za nadaljne delo med nami. E, to so zaključki, ki se nanašajo na sušo in lakoto v Keniji. V Keniji se zavedamo dejstva, da e, suša ni enaka lakoti, torej da ni e, enačbe med eni in drugi, zato je treba iskati prilagojene rešitve za eno in drugo. To vendar pa se ne strinjam z zaključkom, da gre za pomankanje politične volje, da je pomankanje politične volje tisto, ki je krivo za uh, eh, pomankljive rezultate v Keniji. Kenijska vlada dela vse, uh, kar je možno, ampak vodja delegacije je tudi natančno povedal, Eh, kaj eh, se dogaja, kaj je bilo skupno narejeno med EU in kenijsko vlado za to, da bi premagali probleme, ki jih imamo. Seveda imamo veliko problemov. Nekateri eh, problemi so še posledice zgodovinskih eh, krivic, ki so se nam zgodila, ampak eh, poročilo tudi piše o tem, da eh, spremenjena eh, ustava skuša stvari popravili in eh, tudi za pašnestvo mogoče bi bilo dobro, da vam povem, da je 80 odstotkov Kenije suhe oziroma pol suhe zemlje. 80 odstotkov. Na teh 80 odstotkih ozemlja živi 20 odstotkov eh, prebivalstva, to je pa 40 milijonov ljudi. Zato eh, pozdravljam delo, ki trenutno poteka. Vem, gospod predsedujoči, časa ni več, ampak prosim, vedite, humanitarna kriza v Keniji je posledica suše, ampak tudi konfliktov v regiji. Zlasti je to posledica eh, tega, kar se dogaja v Somaliji. Zato moramo eh, vsi skupaj delati, zato da bi eh, iz, uh, uresničili priporočila iz londonske konference, uh, ki je bila prejšnji uh, teden. In parlamentarnemu odboru se zahvaljujem za to dobro poročilo, zahvaljujem se za zaključke, ki nam bodo pomagali najti rešitve. Hvala lepa za to priložnost. Hvala lepa, ekscelenca. Uh, smo vzeli na znanje vaše komentarje. Vsem se zahvaljujem. Eh, ki ste sodelovali pri teh poročilo. Eh, zahvaljujem se delegacijam, poročevalcem, predstavnikom komisije. Eh, hvala lepa, še kaj? Kaj podrazno? Ne. Prav, potem pa gremo. Ampak še prej pa sestanki oziroma datumi naslednjih sestankov 27. marec, 23. april in 24. april. Zahvaljujem se tudi tolmačem ki so delali dlje, kot pa bi morali. Hvala lepa in s tem je sestanek formalno zaključen. Hvala.